Poljsko je doletela tragedija, ki smo jo doživljali tudi v ostalih evropskih državah. To je eh, letalska nesreča, v kateri je umrl predsednik Leh Kačinski in eh, njegova žena. Zadnji predsednik eh, vlade v tujini v Londonu in več kot desetina različnih eh, polskih eh, poslancev, ministrov, vodje različnih pomembnih nacionalnih eh, polskih zavodov, generali oboroženih sil in tudi družinski člani žrtev iskati na izpred. 60-ih let. Umrli so torej predsednik in mnogi drugi ljudje na poti v eh, nek eh, kraj, torej Katin, kjer 22 tisoč polskih oficirjev je umrlo pred 70 leti in sicer ubiti na Stalinov ukaz. Med eh, žrtvami imamo tudi družinske člane žrtev izpred 70 let, torej velika, uh, velika tragedija za celo Polsko. In moramo reči, da smo vsi prizadeti zaradi tega zelo žalostnega dogodka. Danes v Katinu se dogaja, eh, bomo postavili drug polski spomenik, ki bo eh, opozarjal na to drugo tragedijo in torej poklonimo se spominu žrtev eh, teh ljudi, Leku Kacinskiju in vsem, ki so umrli za njim v tej nesreči. Prosil bi vas za enominutni mok. Hvala. Dziękuję bardzo. Grazie. Grazie, viceprezidente Vacevolski. Hvala lepa, hvala lepa podpredsedniku, hvala lepa vsem vam. Ta tragedija je vse nas prizadela. Moram povedati, da en dan predtem sem bil v Varšavi in sem se sestavil s ministrom Savinskim. Dejansko moram reči, da je to, bil res, to je bila res velika tragedija za vse. Zdaj pa začnimo z današnjo sejo našega odbora. Predvsem eh, bomo sprijeli dnevni red. Če ni drugih prispevkov v zvezi s tem, bi rekli, da je eh, dnevni red sprejet. Tako kot smo že sporočili prejšnji teden, bomo najprej prisluhnili besedam eh, gospe Elizabet Jegle, ki bo nakratko eh, spregovorila o rezultatih pogajanj s svetom v zvezi s svežnjem, ki zadeva eh, varstvo živali, ki se uporabljajo za znanstvene namene in kateri, bo, eh, kateri bodo naslednji. Eh, naslednje obveznosti v tem okviru, na to bo sledila, bo, sledila torej izme, em, predstavitev študije o izvajanju pregleda skupne politike v državah članicah, na to pa naknadno ob 16. uri bo um, ob prisotnosti komisarja Ciolosa, bomo spregovorili o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2013. Naj vam povem, da danes imamo tolmačenje v vseh jezikih, če ni drugih prispevkov, pa bi predal besede gospe Jegle. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, da ste mi dali to priložnost, da kratko in jedrnato poročam o trenutnem stanju in o rezultatih zadnjega triloga o direktivi o poskusih na živalih. Eno leto in pol se že ukvarjamo s to temo, intenzivno se ji posvečamo. In zelo me veseli, da smo 7. aprila, potem ko smo 7. decembra lahko potrdili prvi del kompromisa, zdaj lahko zaključili tudi drugi del. In sicer je šlo v zadnjem trilogu za tisto, kar je bilo prej komitologija, kar so danes delegirani akti Eh, in izvedbena pooblastila in sicer gre za to, da v duhu Lizbonske pogodbe najdemo kompromis, ki krepi našo vlogo. In mislim, da nam je to eh, v veliki meri uspelo. Ampak eh, dovolite mi, da se na tej točki najprej zahvalim vsem tistim, ki so leto in pol sodelovali pri tem dosjeju. Zahvaljujem se. Eh, sodelavcem najrazličnejših služb, e, tukaj v odboru, gospodu Petriku, potem sodelavcem poslanskih skupin, tudi z njimi smo zelo dobro in zelo tosne, tesno sodelovali. Zahvaljujem se poročevalcem in poročevalkam v Senci, pa tudi komisiji, švedskemu ter tudi španskemu predsedstvu sveta. veljavna direktiva za zaščito živali, ki se upravljajo znanstvene namene, eh, izhaja iz leta 80 in s to prenovo predvsem vzpostavljamo enake pogoje za industrijo in raziskave ter zagotavljamo enak pravni okvir eh, z visokimi standardi po vsej Evropi. Eh, uspelo nam je, da smo vse postopke uvrstili glede na trpljenje živali in da smo zelo omejili tiste postopke, ki veljajo za uh, najbolj mučne za živali. Živali ravno tako ni dovoljeno uporabljati brez predhodnega pooblastila pristojnih organov. To pomeni, da ni mogoče izvesti nobenega projekta, če ne. Eh, po mnenju pristojnega organa ne obeta pozitivnih rezultatov. Vedno se preverja tudi združljivost projekta z našimi zahtevami, torej zahtevami po eh, zmanjševanju trpljenja in po zaščiti živali. Eh, obstaja tudi možnost retrospektivne ocene, to je nekaj novega in sicer lahko oziroma mora vsaka eh, država članica vzpostaviti odbor za etiko, ki eh, svetuje pristojnim organom v tovrstnih zadevah in ki skrbi tudi za izmenjavo dobrih praks. Potrebno je uporabljati alternative poskusom na živalih, če so ti pravno priznani. uporaba živali mora biti torej omejena na minimum. Direktiva poziva k izboljševanju eh, vzguje eh, življenja in tudi samih metod uporabe živali v poskusih, zato da se njihovo trpljenje omeji na minimum. Torej, načelo 3R. Eh, replacing, reducing and refining, eh, smo torej eh, res imeli vaš čas pred očmi. Evropski parlament je v pogajanjih, pa tudi v prvi obravnavi 5. maja 2009 jasno pokazal, da je potrebno narediti več, zato da bi se lahko eh, popolnoma izognili uporabi živali v znanstvenih poskusih. K temu dolgoročno težimo, ampak strenjamo se, da trenutno uh, poskusov na živalih še ne moremo posem odpraviti. Po letu in pol intenzivnih razprav v parlamentu in uh, pogovorov med parlamentom, sveto in komisijo uh, nam je uspelo doseči težo kompromis med. Uh, Eh, raziskavami med potrebami raziskovalcev in podjetij ter med eh, dobrobitjo živali, eh, človekovim dostojanstvom in pa seveda kar najvišjimi standardi zaščite živali v celotni Evropi. Pri tem je eh, potrebno zagotoviti, da so naši standardi na tem področju vodeni na svetu. Eh, Eh, to pa ne sme ogrožati kakovosti raziskovanja v Evropi. Vsi poročevalci v senci so podprli kompromis na zasedanju eh, in zato vas prosim, gospod predsednik, da v imenu odbora za kmetijstvo pošljete pismo španskemu predsedstvu in v njem eh, uradno podaste našo podporo kar zadeva nadaljni potek dogodkov, je pomembno, da veste, da pravna služba tukaj v parlamentu se zelo intenzivno ukvarja s tem dosjejem. Eh, podobno velja tudi za svet, torej preverili bodo vsako besedico, preverili bodo vse citate in navedbe in preverili, ali je to pravno jezikovno vse ustrezno. Uh, Torej, ko bomo dobili to pregledano različico poročila, eh, bomo lahko o njem ponovno govorili v našem odboru in sledilo bo potem drugo branje oziroma druga obravnava v parlamentu in upamo, da bomo še v času španskega predsedstva ali pa potem septembra lahko s tem dosjem zaključili. To pa je seveda odvisno od vseh korakov, ki bodo še potrebni v postopku. Ampak eh, pozivam vse, da se držijo te časovnice. Najlepša hvala, gospod predsednik. Grazie, grazie Elizabeth. Eh, hvala lepa, Elizabeth. Torej, nedvomno smo eh, zdaj zelo odlično zaključili to delo. Hvala lepa za eh, vložen trud. Zdaj pa začnimo s predstavitvijo študije. Naj vas opozorim, da današnja, današnja seja eh, poteka, se oddaja prek web streama. Začnimo torej s predstavitvijo študije o izvajanju pregleda skupne kmetijske politike v državah članicah, zlasti glede na nova člena 68 in 69 uredbe 73 skozi 2009. Pre, pozdravljamo med nami gospoda Imona Pica in gospoda Hanesa Vimerja, ki sta avtorja te študije in takoj predajam besedo gospodu Picu, ki nam bo predstavil to študijo, na to pa bo sledila kratka razprava na to temo. Hvala lepa podpredsednik, ime mi je Emon Pica in predstavil bom to, ta osnotek študije v imenu podjetja Metis. Tukaj gre za izvajanje pregleda skupne kmetijske politike v državah članicah. Naročil je študijo Evropski parlament in sicer, ker je zainteresiran v podrobnosti, kako nedavne spremembe v tej politiki se konkretno izvajajo v praksi. In to je bila naloga, ki smo jo morali izpolniti. V študiji in v današnji predstavitvi bom obnovil cilje te študije in bom podal ozadje tudi te uredbe, na to pa si bomo ogledali v podrobnostih, kako se ta um, uredba izvaja in potem bom podal nekaj pripomba v zvezi z ugotovitvami. In to najdete dejansko v sekciji, kjer govorimo o tem, kako se izvaja ta, a, ta a, uredba. Na to pa bomo imeli nekaj pripomb v zvezi z a, zadnjimi novostmi, ki smo jih ugotovili. Imamo sicer tri glavne ugotovitve oziroma teme, to so razvezana plačila, potem imamo izbora modela plačila in potem imamo še novo vprašanje in to so nacionalne subvencije. Dejansko to je še posebej zanimivo, kaj ti v naslovu naše študije imamo posebno omembo členov 68 in 69 in eh, vse se vrti okrog tega. Dejansko eh, parlament, vaš odbor je posebno, eh, pokazal posebno zanimanje za to in dejansko smo se temu posvetili. Torej, kateri so bili cilji naše študije, kaj ste želeli, da ugotovimo za vas? prvi cilj je bil to, da podamo zgodni pregled ali perspektivo v zvezi s tem, kako bo zgledala eh, skupna kmetijska politika, ko bo polna uresničena, uresničen pregled zdravstvenega stanja. Eh, dejansko ta pregled je postal zakonodaja samo pred enim letom, se pravi, da poteka približno eno leto, odkar je bilo, bilo to sprejeto in imamo že nekaj prvih znakov glede tega, kaj se dogaja, predvsem zato, ker to, kar se dogaja drugod, Eh, to so pogajanja za spremembe te politike, eh, potekajo eh, vsak dan, celo danes popovdne. Se pravi, da vas zanima to, kar se dogaja na podlagi tega, kar je bilo sprejeto pred 18 meseci. Drugi cilj pa je to, da poskusimo ugotoviti, katere so opcije, za katere se so odločili države članice. In sicer um, to, kar je uredba predvidevala, eh, so bile določene opcije oziroma je, uredba je določila določen obseg, določeno področje, kjer, na katerem so lahko države članice sprejemale določene odločitve. Ampak m, skušali smo ugotoviti, koliko držav se je odlo, opredelilo za eno oziroma za drugo opcijo. Na to smo želeli ponuditi določeno analizo na podlagi opažanj In uh, seveda, m, mm, kar zadeva metodo, naj povem, da smo opravljali raziskave uh, na notranji ravni, ampak smo posredovali tudi uh, dotičnim uh, ustrezne vprašalnike, zato da smo lahko zapolnili določene vrzdeli na določenih področjih, kjer uh, nismo bili popolnoma obveščeni o namerah držav članic. ključna zakonodaja, ključni akt je uredba 73 iz leta 2009, ki se ukvarja z enotnim plačilom na kmetijo. In dejansko uveljavlja določene vidike pregleda zdravstvenega stanja. Eh, ta health, checks, eh, health check vključuje, je ukinil celo vrsto določenih političnih odločitev in je naprimer pospešil modulacijo. To, da uh, Vse to se ne uresničuje z uredbo 73, ki je tehnična uh, uredba in se ukvarja predvsem z tehničnimi vidiki, kot je razve, razvezovanje, izbor plačilnega sistema in potem nacionalni, uh, nacionalne subvencije kot del enotnega plačila na kmetijo. In torej na te tri tehnične vidike se bomo sredotočili danes popovdne, ki dejansko gre za vidike, ki jih obravnava uredba 73 najprej razvezovanja. Torej, uredba določa a, rok do leta 2012 za ukinitev vezanih subvencij, sicer omogoča določene izjeme in sicer izjeme za krave dojilje, za drobnico, za koze in za nekatere rastlinske vrste, naprimer tudi. Kaj se dogaja? Mm, mm, na kratko lahko rečemo, da bomo dosegli zastavljene cilje. Nekatere države uresničujejo to zakonodajo in tudi že pred eh, roki, ki so zastavljeni. Lansko leto je komisija ocenila, da 87 odstotkov direktne podpore je že, bil, eh, že bilo razvezanih. In sicer eh, rok je 2012, do takrat naj bi ta številka dosegla 99 odstotkov. Um, sicer pa bomo imeli še vedno majhen odstotek subvencij, ki bodo vezane, ampak eh, nasplošno lahko rečemo, da uh, dober, dober del vsega bo že razvezanega. Naj, uh, povem nekaj, kar, na kar se bomo sredotočili naknadno v študiji. Sicer ugotava, ugotavljamo, da obstaja, obstajajo določene neke nove oblike vezanih subvencij, ki se uvajajo usporedno to, da zavedati se moramo, da usporedno z razvezovanjem imamo tudi določene dovoljenja za nove oblike vezanih subvencij, ki se na novo uvajajo. Torej, eh, ta zgodba v zvezi z razvezovanjem je relativno nezanimiva. Cilj je bil določen, cilj bo dosežen in celo ponekod, da ga bomo začeli uresničevati, eh, izpolnjevati pred zastavljenim rokom. 63. člen je povezan z postopkom razvezovanja in daje državam članicam neko novo možnost. redno, torej navadno, ko uh, poteka postopek razvezovanja, potem je plačilo bilo vključeno v enotno plačilo na kmetijo. To bi pričakovali v 63. členu, ampak to je nova doložba, ki ni bila vključena v predhodno zakonodajo. Uh, torej država članica ima možnost, da uporablja dohodke za to, da podprejo um, kmetovanje, ki ni povezano z uh, vezanimi subvencijami. Francija je to uporabila v precejšnji meri in sicer ko so razvezovali uh, plačila za polščine in to je, to je bilo znatno in tudi ko so uh, razvezovali premije za drobnico in premije za, za zakol goveda. Dejansko so se osredotočili na druge skupine kmetov in podprli so na primer pašno živinorejo in krvne kulture, raje pa kot polščine oziroma drobnico oziroma govedo. Uh, Seveda prihaja tudi do določenega podvajanja, to da vsekakor je prišlo do precejšnjega transfera subvencij s a, eh, polščin na Eh, pašno živinorejo v Franciji kot rezultat sklepov, ki so bili sprijeti in kar zadeva njihovo konkretno uresničevanje 63. člena. Nobena druga država članica ni počela tega isti, v istem obsegu. To, da tako Nemčija kot Finska nameravati uporabiti to opcijo sicer na manjši, na nižji ravni do, eh, leta 2012. Zdaj pa prehajamo na drugo vprašanje. Drugo vprašanje se navezuje na, model, na plačilni model. Eh, leta 2003 je prišlo do določbe, ki je omogočala izbor plačilnega modela. Do takrat, torej eh, od tistega leta dalje, je eh, prednost bila dana pa všanjemu modelu in nekatere države članice to uresničujejo. Sicer pa obstajajo tudi določene možnosti, opcije za države članice stare, države članice lahko uh, se eh, tudi odločajo za obdobje, ko uporabljajo hibridne modele in torej to je neke vrste mešanica pavšalnega modela in zgodovinskega modela. Za nove države članice pa um, je bil, bila predvidena možnost, da se odločijo za ponostavnejši model. Nova zakonodaja v letu 2009 ohranja te možnosti vsaj do leta 2012. Se pravi, v starih državah članicah je še vedno možno ohraniti zgodovinski model, v novih državah članicah pa je še vedno možno ohraniti model SAPSA vsaj do uh, leta 2012. Kaj se dogaja? Kaj je novega? Če si ogledamo uh, eh, 27 držav članic, koliko držav uh, se odloča za prednostni model, samo dve in sicer Slovenija in Malta. Medtem, ko imamo tri države, ki načrtujo, da bodo začele uporabljati pavšalni sistem do leta 2012 in sicer Mačarska, Latvija in eh, Združeno kraljestvo in sicer samo Anglija in Nemčija načrtuje, da bo to uvedla leta 2013. Prej sem sicer že omenil, da študija ni popolna. Eh, vprašalnike, ki smo posredovali, sicer na nje niso odgovorile ravno vse države. In, in eh, vemo, da kar deset držav eh, članic od stare 15. jerice namerava obdržati zgodovinski sistem oziroma v obliki hibridnega modela. Osem držav članic od stare 15. jerice pa še vedno uporablja zgodovinski sistem torej šest držav uporablja še vedno hibridni sistem, osem, eh, od, kar zadeva nove države članice, pa ugotavljamo, da kar osem jih uporablja še vedno model SAPS. V mnogih državah članicah pa uh, pravzaprav ne obstaja uh, nikakršna odločitev, ne obstajajo nikakršni načrti v zvezi s tem, da bi uh, lahko do leta 2012 uvedli prednostni Eh, sistem. Torej, na področju razvezovanja se stvari razvijajo veliko hitreje, smo ugotovili, na tem področju pa ugotavljamo, da ne prihaja do bistvenih novosti. Torej, druga strans, drugo stransko vprašanje v povezavi z izborom modela eh, se nahaja v novih državah članicah. Nove države članice so dobile eh, dovoljenje, da predvidijo tudi tako imenovani nacionalni top-up, torej neke vrste dodatek. Za prehodno obdobje od leta 2012 v desetih državah in do leta 2016 v Romuniji in Bolgariji. In ta opcija se dejansko uresničuje v večini novih držav članic. Torej, poleg subvencije, ki prihaja iz a, skupnih evropskih skladov, obstaja tudi možnost dodeljevanja subvencij strani nacionalne vlade. In nekateri, nekateri, nekatera plačila so vezana, ampak ponavadi gre za manjša plačila in število sektorjev, ki so se udeleženi, ponavadi tudi to število je zelo omejeno, ponavadi po dva sektorja. Torej, ko se Evro, medtem ko se evropski, eh, evropske subvencije povečujejo, potem se mora ta nacionalni dodatek zmanjševati tja do leta 2012. Tretje vprašanje, na katero smo se osredotočili, so uh, bili nacionalne subvencije v skladu s členoma 68 in 69. V eh, zakonodaji iz leta 2003 je bila vključena tudi posebna doložba za eh, specifične podpore za kmetovanje eh, kot del enotnega plačila na kmetijo in sicer do 10 odstotkov nacionalnega zgornjega praga. To je bilo povezano z izboljševanjem kakovosti eh, pridelka in tudi z okoljskimi vidiki. Z eh, novo uredbo iz leta 2009 je prišlo do eh, povečanja obsega uporabe in tudi do poenostavitve birokracije. Ključna sprememba je, da te subvencije lahko podprejo tudi eh, določena gospodarsko eh, ranljiva področja eh, kmetovanja, kot naprimer mlečni izdelki, govedo, drobnica, riž. In torej nacionalne vlade lahko podprejo ranljiva, ranljive kmetije in to v okviru enotnega plačila na kmetijo. Se pravi, da to je neke vrste povratek k vezanim pomo pomočem ampak dajmo ugotoviti, kaj se dejansko dogaja v povezavi s tem. Člene 68 in 69 se izvajata v 22 članicah v tem letu v primerjavi z osmimi članicami v letu 2007. 7, uh, In torej prihaja do eh, precejšnje spremembe, kar zadeva raven aktivnosti. 14 držav članic imajo programe na področju mlečnih izdelkov, 7 na področju drobnice in, eh, in, eh, in, in kar zadeva tudi kozjerejo. Ampak moramo dodati še eno državo in sicer Irsko, ki je dejansko prejšnji teden uvedla poseben program v zvezi z drobnico. Torej, eh, število držav, ki imajo programe za podpiranje um, reje drobnice in kozje reje, je, znaša osem. Štiri države članice imajo programe, kar zadeva polščine in za, eh, zavarovanje živali in rastlin. Torej, nekatere imajo tudi podporne programe na tem področju. Druga opcija je bila ta, da pač eh, zagotovimo določeno. Eh, stopnjo zavarovanja, kar zadeva rastline in živali, zato se je odločila samo Francija. Torej, to so popolnoma nove opcije, za katere poskrbi nova uredba. Kar pa zadeva programe za okolje in kakovost, kar se navezuje na uredbo iz leta 2003, eh, to sicer eh, je bilo ukinjeno in se ne izvaja več na isti ravni vse pa vsota. Se pravi, da večina držav članic je eh, Eh, nekako zamenjala staro, stari sistem z novim sistemom. Če lahko uporabljamo do 10 odstotkov našega praga, potem koliko držav se za to odloča. V naslednji preglednici bomo ugotovili, da imamo pet držav, ki letos nameravajo porabiti več kot cela sedem pet odstotkov svojega nacionalnega praga in to so Slovenija, Grčija, Mačarska, Finska in Italija, kar razpršene po celi Evropi. Imamo potem drugo skupino, ki nameravajo porabiti približno polovico svojega nacionalnega praga, Francija, Portugalska, Španija, Češka republika in Latvija. Potem imamo kar pet držav, ki sploh ne uporabljajo te scheme. Eh, sicer v poročilu eh, boste ugotovili, da na škotskem obstaja določen program in torej, če smo res iskreni, morda ne moremo vključiti Združenega kraljestva v zadnjo skupino, potem eh, Nemčija in Švedska boste porabili manj kot en odstotek in potem nekaj držav, ki bodo porabili okrog 2 odstotka. Se pravi, da prihaja predsešnih razlik, nekatere se odločajo za možnost, da porabijo do 10 odstotkov svojega praga za program programe, ki jih oni razvijajo, medtem ko potem so določene države, ki se odločajo za minimalne zneske. Uredba uh, omogoča, da se to financira uh, iz prihrankov eh, na drugih področjih oziroma z eh, linearnim zmaševanjem enotnega plačila na kmetijo oziroma z eh, združevanjem obojega. Francija in Italija so se odločila za 4,5 oziroma do 3,8 in zmanjšali enotno plačilo na kmetijo. Mnoge države članice so se odločile samo za prihranke in uh, torej nekatere, nekatere pa uh, enostavno ne zmanjšujejo enotnega plačila na kmetijo, kateri je celotni vpliv teh programov. In sicer v letu 2010 skupna poraba za te programe bo znašala 1,6 milijard evrov v primerjavi z s 425 milijoni, eh, se pravi, da je prišlo do štirikratne, po, štirikratnega povečanja. To znaša približno 4 odstotke eh, skupnih nacionalnih pragov, zgornjih eh, meja. Nekaj razmišljen in ker sem skoraj izčrpal čas, ki sem ga imel na razpolago, bom moral pohiteti. Razvezovanje se, torej, um, raz, se je torej raztegnilo on stran meja, iz, ki so bile predvidene v letu 2003. Hitrost in način, kako se eh, vse to uresničuje v državah članicah, bi moralo izboljšati eh, položaj Evropske unije v raznih eh, pogajanjih, ki potekajo na svetovni ravni. Eh, sicer eh, v skladu z 68. členom je prišlo tudi do uvedbe novih oblik eh, vezanih plačil. Sicer pa, kar zadeva pavšalni sistem, moramo reči, da je prišlo do zelo majhnih premikov na tem področju in si moramo postavljati vprašanje, zakaj. Morda a, rok leta 2012 je bil postavljen nekoliko nekoliko predaleč, se pravi, da mnoge države ne bodo ničesar storili v letu 2010 in 2011. To morda razlaga morda velja za nekatere države. Drugi razlog pa je morda to, da v postopku, ker a, bo prišlo do precejšnjih sprememb, mnogi upravljalci se lahko, se lahko postavijo vprašanje, zakaj bi zdaj spreminjali stvari, ko bi mo, bo moralo priti do, do dodatne spremembe v relativno kratkem času. In mora, morda zaradi tega enostavno si ljudje rečejo, mi smo že v fazi pogajanja za uh, nov uh, model, zakaj bi toliko energiji un, uh, e, ulagali v uh, paušalni model, ko bomo morali leta 2013 se odločati za nekaj čisto uh, popolnoma novega. Torej, nekateri bi raje ohranjali zgodovinski uh, sistem, zgodovinski torej model če eh, bodo to lahko dejansko ohranjali tudi v pogajanjih, to, je, eh, to vprašanje je še vedno nerešeno. To, da mnoge države bi raje eh, se držale starega sistema, zgodovinskega sistema. Potem, eh, kar pa zadeva nacionalne subvencije, eh, In ukrepi za podpiranje mlečnega sektorja moramo ugotoviti, da tukaj prihaja do velikih eh, razhajanj v odgovorih eh, oziroma v odzivih držav članic. Imamo na eni strani veliko navdušenja in um, pa uh, veliko nasprotovanja v nekaterih drugih državah. Vsekakor, uh, kar zadeva uh, Kar zadeva tudi eh, dodatno vprašanje, se bomo morali še obrniti na komisijo oziroma tudi na strokovnjake na državni ravni in s tem zaključujem svojo predstavitev. Hvala lepa za vašo pozornost. Ko ste govorili o uporabi prihrankov, da bi financirala 68. in 69. člen, kaj ste imeli pravzaprav v mislih natančneje? No, uh, uredba predvideva da je pač določen nacionalni eh, zgornji prak in če eh, obstajajo sredstva, ki niso bila razdeljena eh, kmetom pod običajnimi postavkami, da lahko ta sredstva uporabiš za 68 in 69 člen. Mr. Peter, responde. Oprostite, ampak nekdo me je prekinil, pravi predsednik. E, bomo najprej ugotovili, če e, se še kdo želi priglasiti k besedi. Izvolite, Berdes. Izvolite. Albert, izvoli, prosim. Ja, äh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala tudi gospodu, ki je predstavil študijo. Kot, eh, koordinator, eh, sem bil nekako dvomi glede tega, kako je bila ta študija naročena, ampak eh, zdaj, ko vidim, eh, kakšne, kakšni so rezultati, nimam nobenih dvomov o strokovnosti dela te, tega podjetja, ampak se sprašujem, zakaj je bilo to sploh potrebno. Tukaj smo poslušali predstavitev nekih posem samoumevnih stvari, nekih podatkov, ki jih komisija pravzaprav mora eh, imeti in pravzaprav bi lahko komisija eh, kot povzetek svojih podatkov predstavila enake podatke. Eh, moramo biti veseli, da gospod. Pa eh, Gresle ni tukaj, ki je odgovorna za proračunski nadzor, sicer bi bili v velikih težavah, ker zadeva razvezano pomoč eh, v Nemčiji to postopoma uvajamo in v tem prehodnem obdobju od dveh do treh let eh, naj bi se ta razvezava dokončala. Obstajajo argumenti za in proti, obstajajo kmetovalci, ki. Eh, prihajajo iz zapostavljenih regij, kjer ni bilo veliko poljedelstva eh, in ti bodo bolj zapostavljeni drugot, kjer imajo več zelenih površin, eh, bodo razmere drugačne, ampak sama razvezana pomoč ne rešuje vseh težav in na nekaterih področjih moramo razpravljati tudi o tem, ali bomo to razvezavo dejansko izvajali tako, kot je predvideno in ali ne bomo. Eh, na ta način določenih težav še zaustrili in eh, potisnili nekaterih kmetov v stisko. Eh, na splošno rečeno se bomo soočili s težavo, ki jo je omenil tudi predavatelj in sicer komaj bomo končali z izvedbo trenutne reforme kmetijstva in že bo prišla naslednja in uh, marsikdo v več državah se sprašuje, zakaj bi pravzaprav se najprej zdaj posvečali temu, če bomo potem to, vse to zopet postavili na glavo. Hvala, Albert. Luis Capula Santos ima besedo. Gospod predsednik, naj se najprej zahvalim gospodu Pitu za predstavitev podal je nekakšen pregled nad razmerami, eh, nad zadnjim stanjem in to je za nas kot zakonodajalce izredno pomembno. Smo nam res sredi zelo kompleksnega procesa, ki je zelo pomemben za našo prihodnost. Prav zato je ta predstavitev za nas tako koristna. Moram reči, da je seveda potrebno nekoliko razmisliti, kajti čim hitreje poskušamo priti do usklajene enotne politike, istočasno pa ugotavljamo, da če državam članicam dajemo nekaj manevrskega prostora za prožnost, za to, da se same odločajo, potem naša kmetijska politika hitro izgubi tisti skupnostni značaj. Poskušamo uh, preiti iz eh, stare SKP na novo SKP po letu 2013 in vsi se zavedamo, da je prožnost seveda eh, potrebna, ampak eh, če si pogledamo, kako se politike potem konkretno izvajajo, potem nisem več tako prepričan. Naš cilj je pravična politika skupnosti in to je cilj, ki ga ne smemo izpustiti spred oči vaše voske, ki so lahko. Hvala lepa, Luis, zdaj pa gospod podpredsednik je zaprosil za besede, izvolite. Przewodniczący, no rzeczywiście bardzo ciekawe są te... Najlepsza chwała, gospod predsednik. Nekaj zelo zanimivih informacij smo dobili od gospoda Pita, sploh kar zadeva uporabo oziroma neuporabo 68. člena kar nekaj držav članic očitno ne uporablja možnosti, ki jih ponuja 68. člen. Ali eh, je komisija temu namenila kakšno dodatno analizo ali preizkuje, zakaj se pojavljajo take razlike pri uporabi tega člena med državami članicami? In pa še eno vprašanje. Ali je katera od držav članic prosila komisijo naj uporabi ta člen eh, in je komisija to možnost odrekla. Altre... Ukolikor ni drugih prijav v sebi, ne, gospod Meginis, izvolite. You, chair, and, uh... Hvala, gospod predsednik, in hvala, gospodu Picu, za predstavitev študije. Mislim, da lahko rečemo, da nam. Uh, je predstavil, kaj počnejo države članice. In zanima me, eh, kakšen je njegov komentar na učinek eh, teh eh, ukrepov, čeprav je vredno pravzaprav prezgodaj za tako presojo. In pa ali lahko podrobneje pokomentira informacijo, ki nam jo je podal, da se torej ne približujemo sistemu paušalov ali so v vprašalnikih razbrali tudi, kakšni so razlogi eh, za to, da so stvari take, kot so. Eh, sicer pa je veliko govora o pravičnosti sistema, veliko govorimo o tem pojmu, vendar eh, ne vem, ali vsi enako razumemo to pravičnost in verjetno je tudi nepravično to vrstno uh, vprašanje zastaviti raziskovalcem, ampak vendarle, gospod Pic, morda nam lahko predstavite svoje misli glede tega. In pa še za konec, gospod predsednik, ko sem poslušala predstavitev te študije, eh, sem se ponovno zavedla, kako kompleksno je vse to, čeprav si pravzaprav eh, predstavljamo, da je to enostavno. Tudi 68. člen zveni enostaven, ampak izvajanje je zelo zapleteno. Morda je dobro, da omogočimo več prožnosti. In eh, zanima me torej vaše stališče glede tega. Okay. Grazie, Hvala lepa, gospa Megines. Gospod Bove je zaprosil za besedo benvenuto al nostro commissario nel frattempo. Medtem pa dajemo dobrodošljico našemu komisarju. Gospod Bovi, izvolite. Ja, hvala. Samo kratek komentar. V predstavitvi ni bilo govora o naslednjem. Namreč eh, sedaj imamo sistem, ki nam ga je usilila STO. In zato smo prišli od eh, rumenega sistema na zelenega in tako dalje. Eh, prihaja do sprememb, ampak pravzaprav trenutne razmere prikrivajo realnost. Nismo se zato odločili samo zaradi dobre volje upletenih držav, ampak zaradi mednarodne ureditve trgovine. In mislim, da obstaja ta eh, vidik in to ni bilo omenjeno v predstavitvi. Ne samo, da je prišlo do razvezane pomoči, prišlo tudi do paca eh, cen. Eh, govora, bi, bi, govoriti bi morali tudi o subvencijah, ki se namenjajo podjetjem in distribucijskim verigam. Vse to pa je eh, zelo nevarno območje, kjer nam lahko hitro spodrsne in zato mislim, da ne smemo nadaljevati v tej smeri, kajti govorimo o eh, izkoriščanju potrošnikov v tem kontekstu in tega se moramo osvoboditi. Danes smo tam, kjer smo, ker smo sledili pravilom STO in razvezava neposrednih plačil je bila del tega svežnja. 20. Hvala lepa. Če ni drugih prošen za besedo, bom predal zdaj besedo gospodu Picu za odgovor. Imate na voljo tri minute, prosim. Uh, uh, Najlepša hvala vsem za komentarje. Pravzaprav je šlo v veliki meri bolj za komentarje kot za vprašanja in poskušal se bom odzvati najprej na bolj specifična vprašanja. Eden od poslancev je spraševal, zakaj se 68. člen ne uporablja v nekaterih državah članicah. Mislim, da eh, to ni ustrezna predstavitev tega. Eh, države članice imajo možnost, da to storijo. Če to storijo, nasplošno to pomeni, da znižajo raven enotnih plačil uh, vsem kmetovalcem, zato da imajo te koristi kmetovalci iz določene skupine. Vem, da je stališče v Združenem kraljestvu tako, da si ne želijo zmanjšati enotnih plačil. Uh, tako v Združenem kraljestvu kot na Irskem, namravajo uvesti pošaljni sistem, ki že vključuje redistribucijo in eh, zato odločijo še dodatne eh, prerasporeditve, torej redistribucije za upravo tega mehanizma. Imajo eh, dodaten cilj in sicer je to že samo načelo imajo nek prostotrgovinski pristop, če lahko tako rečem. In koncept vezanih subvencij je nekaj, s čimer se sploh ne strinjajo. In to je razlog, zakaj se ta člen ne izvaja. In eh, načeloma mislim, da eh, sistem ponuja državam eh, možnost, da to storijo, tako kot to naprimer počne eh, Eh, Finska. Eh, Finska je prilagodila politiko za svoje razmere na nek način. Eh, ta člen torej ponuja določeno mero prožnosti, ne da bi vsem usiljeval obveznost, da uvajajo to vrstne ukrepe. Gospa McGinnis je spraševala o pravičnosti in prav ima, mislim, da Mm, mi ni pravično zastavila tega vprašanja, ampak eh, komentiram lahko, da dejanja francoske vlage v zadnjem letu, tako kar zdeva zniževanje enotnih plačil, kot tudi kar zadeva uvedbo člena 63, da so torej ti ukrepi verjetno Eh, vse z ekonomskega vidika vnesli večjo pravičnost v francoski sistem, kot pa eh, vsa predhodna dejanja oziroma ukrepi. V preteklih letih je bilo slišati veliko kritik na račun sistema, eh, ki nudi visoke zneske velikim kmetijam in s tem so zdaj ta problem rešili in zato so uporabili tako 63 kot 68 člen. Če so torej tu še kakšne druge države, ki imajo občutek, da gre za vprašanje pravičnosti, eh, imajo torej na voljo določene mehanizme za korekcije, eh, vendar pa izvajanje pavšalnega sistema eh, bo tudi postavila pod vprašanje marsikaj, kar zadeva pravičnost. In koliko razumem komentarje, ki so jih podali številni poslanci, eh, mislim, da pravzaprav to niso bila vprašanja. Eh, če pa ima kdo še kakšno vprašanje, ki želi, da ga preučimo. E, imamo še tri tedne do zaključka tega projekta. Če imate torej specifične komentarje ali če je kaj, če se ne najdete v našem poročilu, e, nam prosim to sporočite in veseli bomo, če nam boste komentarje lahko poslali v naslednjih treh ali štirih dneh. Najlepša hvala. Sje. Grazie anche. Hvala lepa, gospod Pit, gospod, uh, <clears throat> hvala lepa tudi za to pripravljenost, uh, da v naslednjih dneh dodatno izpilijo to študijo, ki je sicer osvetlila zelo pomembna vprašanja. S tem smo zaključili in prihajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. To je izmenjava pogledov z našim komisarjem, torej z gospodom Ciolusom. Takoj uh, naj mu izrečem dobrodošlico. Naj izrečem torej dobrodošljico uh, eh, komisarju za eh, kmetijstvo in za razvoj podeželja, Po predstavitvi januarja to je prva, iz, prvi, prva priložnost za izmenjavo mnen z tem komisarjem. Torej je prišlo do pomembne razprave ravno v zvezi z najpomembnejšim dosjejem v, tej, v tem mandatu, to je torej kmetijska politika po letu 2013. Naj povem, da poleg te razprave o a, prihodnosti SKP-ja vemo, da kmetijstvo takoj potrebuje odgovore za to, da izide iz te krize. Naš odbor je zato postavil ustno ključno vprašanje v obliki resolucije v zvezi z možnimi novimi instrumenti za upravljanje trga. O tem se bomo pogovarjali prihodni teden na plenarnem zasedanju v Strasburu in prepričan sem, da komisar Ciolos bo znal tudi ob tisti priložnosti nam dati zadovoljive odgovore. Danes smo torej poklicani za to, da razvijamo razpravo o prihodnosti SKP-ja in da se pogovarjamo tudi o eh, poročilu gospoda Lajona, ki eh, je nedvojno nedvomno odlična podlaga, eh, izhodišče za naše delo. Zato sem izredno zadovoljen nad prisotnostjo komisarja danes tu med nami in mu ne mudoma predajam besedo. Sledil bo a, eh, na to poročevalec s, s svojim, a, eh, svojo predstavitvijo in vsi predstavniki oziroma koordinatori skupin. Na to pa bo, a, bomo odprli razpravo a, vsem poslancem. Hvala lepa. Merci, Je suis très content de vous retrouver. Hvala lepa. Hvala, Paolo. Vesel sem, da se spet vidimo, le nekaj mesecev potem, ko smo se srečali zadnjič. Dobro se spomnim naše izmenjave mnen takrat in upam, da bomo nadaljevali v enaki luči. Izkoristil bom priložnost tega prvega srečanja z vami, odkar sem komisar, zato da spregovorim o SKP. Zahvaljujem se predsedniku Pavlu Di Castro za povabilo. Zahvaljujem se tudi Georgeu Lyonu za delo, ki ga je opravil v zvezi s prihodnostjo SKP-a. V zgodovini SKP moramo obrniti nov list in sedaj bomo ta nov list zapisali skupaj. To je sestavni del strategije komisije 2020 in čez nekaj trenutkov vam bom podal svoje mnenje o tem, kako sam menim, da bi lahko kmetijstvo prispevalo k inteligentni in trajnostni rasti. Prav tako bom govoril o tem, kako lahko strategija 2020 poskrbi, da bo SKP v skladu z našimi cilji za gospodarstvo in družbo leta 2020. Sedaj, ko pišemo ta nov list v zgodovini SKP-a, to bo moja glavna prednostna naloga v mandatu. Moj ded je bil kmetovalec, ki je živel v vasi v severozahodni Romuniji. Kot otroku mi je veliko modrih besed podal, in veliko me je tudi naučil o kmetijstvu in o življenju. Rekel mi je nekaj, kar verjetno obstaja tudi v drugih jezikih, namreč včasih zaradi dreves ne vidimo gozda. Zato moramo biti zelo previdni. Ko govorimo o SKP, se pogosto spomnim na ta rek. Veliko ljudi je že začelo podirati drevesa, ampak to vsak počne po svoje, podirajo drevesa in rastline. Tako se je pravzaprav pred nekaj meseci začela razprava o SKP. To je dobra stvar, ampak to je tudi dokaz, da skupna kmetijska politika zahteva veliko interesa v Evropski uniji. To pa pomeni tudi, da verjetno se stvari dogajajo nekoliko prehitro na vse zadnje imamo tukaj deblo, veje, liste in različne druge dele drevesa, če ga lahko metaforično poimenujem kot SKP. Zelo me zanima kmetijstvo, zato vem, da imajo ljudje velik interes za razvoj SKP-ja. Ampak preden začnemo podirati drevesa, moramo stopiti korak nazaj pogledati moramo celotno sliko tega, kaj se dogaja. Ogledati si moramo tako imenovan tloris stanja in ugotoviti moramo, v čem je sploh bistvo tega, da imamo gost in drevesa. Razmisliti moramo o SKP-u na simboličen način. Vprašanje, ki vam ga zastavljam, je vprašanje, ki ga zastavljam tudi sebi. To je vprašanje, ki ga zastavljam vsem državljanom, davkoplačevalcem, potrošnikom, kmetovalcem, trgovcem, lasnikom trgovin povsod v Evropski uniji. Mislim, da moramo vsi odgovoriti na to vprašanje in o tem natančno razmisliti, preden se lotimo podrobnosti. Evropa je odgovorna za to, da zagotovi varnost preskrbe s hrano za evropejce. Pred kratkim smo sprejeli Lizbonsko pogodbo in ta Evropski uniji daje ravno to nalogo. Orodje za doseganje tega cilja pa je SKP. Vse se je začelo julija leta 1958, takrat smo položili temeljni kamen. Temeljni kamen za SKP. To je bilo v Italiji, takrat je bilo dovolj dreves, vendar ni bilo dovolj naprav. Evropa je takrat sanjala o tem, da bi imeli dovolj hrane za vse, živeli smo v strahu pred Rusi, sedaj pa je na srečo ta strah del preteklosti. Ampak vprašanje varne preskrbe s hrano je še vedno zelo aktualno vprašanje. Dogodki, ki smo jim bili priča v nekaj preteklih letih, nas na to opominjajo. Mislim, da bi morali biti ponosni na svoje dosežke, obenem pa moramo biti trdni in pametni, zato da bomo dosegli napredek v Evropi, ki jo sestavlja 27 držav članic. Evropa sama pa je seveda tudi igralec v globaliziranem svetu. Menim, da smo odgovorni do svojih državljanov, kajti naše odločitve bodo imele posledice za vse državljane. To bo vplivalo na njihovo vsak, vsakodnevno življenje, torej na življenje 480 milijonov ljudi v Evropi, pa tudi na druge zone Evrope. Naše odločitve so torej povezane s prihodnostjo verjetno veste, da je večina državljanov nekoliko zadržana, ne vedo, kaj jih čaka v prihodnosti, zato je ena od naših nalog dvigniti profil evropskega projekta in ga predstaviti v najboljši luči. Evropejci imajo pomisleke, vprašanja in tudi legitimna pričakovanja, ki jih moramo upoštevati. Zato moramo evropejce vključevati v sprejemanje odločitev. Državljani morajo poznati dogajanje, vedeti morajo, kaj se dogaja, ko sprejemamo odločitve. SKP je ena od ključnih politik, ki leži v srcu evropske integracije. To je verjetno ena najbolj integriranih politik v Evropi. Seveda obstajajo ljudje, ki jo kritizirajo in obstajajo tudi nekateri, ki želijo, da bi jo popolnoma reformirali. Ampak tudi ti ljudje bodo morali prilagoditi svoje pričakovanja. Ne moramo kar razpustiti SKP, to bom jasno in glasno povedal. To moramo izkoristiti zato, da bo SKP močnejše orodje za evropske kmete. SKP mora biti orodje prihodnosti in ne preteklosti. Dobro veste, da zagovarjam reformo SKP v letu 2014. Razlogov za to je seveda več. Prvič imamo strategijo 2020, ta je namenjena spopadanju s finančno in gospodarsko krizo in v boju proti podnebnim spremembam. Ponovno naj bi oživili tudi gospodarsko rast, tako da bi okrepili konkurenčnost v Evropi. SKP lahko prispeva k strategiji 2020. SKP je ključnega pomena, kar zadeva zagotavljanje več dinamizma v podeželje. SKP v povezavi s strategijo 2020 je ključnega pomena, če želimo zagotoviti trajnostno rast. Mislim, da ne moramo govoriti o razumni in učinkoviti rabi naravnih virov, Če razmislimo o kmetijstvu in o organizaciji kmetijstva, potem lahko vidimo, da je skupna kmetijska politika tudi ključnega pomena za zaposlovanje. To omogoča podeželju, da svoj potencial popolnoma izkoristi in delovna mesta na podeželju pogosto podpirajo kmetijske dejavnosti in na mnogih področjih velja. Če ne bi bilo kmetijstva, potem sploh ne bi bilo nobene dejavnosti. To pa pomeni, da ljudje ne bi imeli delovnih mest. SKP je pomembna tudi za zelen, merjena, dobro uravnotežena in posvečena raziskavam in razvoju. Takšna lahko zagotovi odgovore na podnebne spremembe, kajti kmetijstvo je tudi vir obnovljivih virov energije. To je zelo pomembno tudi, če želimo imeti pametno rast. Pomembna je tudi ves med razvojem kmetijstva v EU in razvojem pametne rasti nasploh, kajti v prihodnosti bodo tehnike kmetovanja morale postati prilagojene podnebnim spremembam. Proizvesti bomo morali več z manj sredstvi, uravnavati bomo morali naravne vire, upravljati bomo morali tudi z naravnimi nesrečami in povečati zmogljivosti na področju zajema in shranjevanja oglika ter omejiti emisije toplogrednih plinov. Zagotovili bomo morali bolj varne proizvode za svoje potrošnike. Pametne rasti ne bo, če SKP ne bo uspela. Kmetijstvo se prav tako ne more razviti, če tega ne bo podpirala pametna rast. Drugič, potrebne so velike prilagoditve, kajti trenutno ima EU 27 držav članic in vsaka država članica vključuje različne kulture, regije in pridelke. To je bogatstvo, ki ga želijo evropejci ohraniti in obdržati. Okrepiti moramo povezave med kmeti, potrošniki in pričakovanji potrošnikov. Obstaja tudi vprašanje, kaj proizvajajo kmetje in kaj potrebujejo trgi. Tukaj govorimo o regionalnih, lokalnih, nacionalnih in mednarodnih trgih vedeti moramo, da obstaja nova evropska realnost. Ne moramo več govoriti o enotnem evropskem kmetijskem modelu. Nimamo homogenega modela, ampak imamo več vrstno kmetijstvo v Evropi. Imamo več vrst kmetijstva v Evropi in tudi to moramo upoštevati pri raznolikosti. Storiti moramo vse za to, da zagotovimo, da se to ohrani in da je to na voljo celotni evropski družbi. Če pa želimo to raznolikost ohraniti, to ne pomeni, da bi morali ponovno aktivirati nacionalne politike, kajti to bi škodilo SKP. Teže bi bilo upravljati s temi majhnimi deli, če bi politiko razdelili in se je lotevali po delih. SKP nam bo dala celotno sliko raznolikega dogajanja na terenu. Zato mislim, da moramo upoštevati kmetijsko raznolikost in prilagoditi orodje, ki nam je na voljo, to je SKP, zato da bi izboljšali upravljanje te politike. Tretjič, izvesti moramo prilagoditve, zato da bomo pripravljeni na prihodnost. Kmetijstvu moramo dovoliti, da se bo spopadlo z izzivi, s katerimi se sooča družba tukaj. Imamo v mislih varnost preskrbe s hrano, zaščito zemlje, zaščito naravnih virov, gospodarsko rast, podnebne spremembe in tako naprej. Na ta način bodo državljani in davkoplačevalci bolje razumeli, da je skupna kmetijska politika politika, ki je namenjena predvsem njim. SKP ni nekaj, kar je namenjeno samo kmetom. To je namenjeno celotni družbi. Vsi imajo korist od kmetijstva, če si ogledate prehrano, upravljanje zemlišč. Mislim, da obstaja pomankanje komuniciranja med družbo in kmetijstvom. Nedavna anketa Eurobarometra kaže, da veliko evropejcev meni, da je kmetijstvo zelo pomembno za prihodnost. In v poročilu Leinen lahko najdete te številke. Več kot 90 odstotkov evropskih državljanov pričakuje, da bo kmetijstvo zagotavljalo varno in zdravo visokokakovostno hrano. Želijo tudi, da kmetijstvo ohrani njihova podeželja in pomaga pri razvoju gospodarstva. Evropejci se strinjajo s tem, ampak raziskava prav tako kaže, da večina evropejcev ne ve, kaj SKP sploh je. Eden od treh evropejcev je prebral ali slišal karkoli o tem, kaj SKP v resnici je kaj vključuje in kaj so njeni cilji. Mislim, da nam ta številka pove veliko. To, kar najbolj ponazori to, kar želim povedati sam. Kmetijstvo je nekaj, čemu se posvečajo samo strokovnjaki, to se dogaja zadnjih nekaj let. Pred reformo SKP moramo torej vzpostaviti močne povezave z družbo. Preden razmišljamo o prihodnosti SKP, moramo zastaviti pravilne vprašanja in imeti ustrezno razpravo državljane moramo pritegniti v to razpravo in jim dati možnost, da izrazijo svoje mnenja, zato da bomo lahko vse to vključili v svoje prihodnje pobude. Tako bomo lahko upoštevali njihova mnenja na koherenten in konsistenten način. Zato mislim, da bi morali sprožiti javno razpravo o mestu kmetijstva v evropski družbi, o mestu, ki ga kmetijstvo ima sedaj in kakšno bo njegovo mesto v prihodnosti, pa tudi o izzivih kmetijstva v prihodnosti. Mislim, da bi to morali storiti in to bi bilo zelo koristno, preden se začnemo pogovarjati o orodjih, proračunu, ukrepih in merilih. Seveda bomo morali govoriti tudi o specifičnih podrobnostih, morda celo prej, ampak dati si moramo čas, poslušati moramo, kaj imajo povedati ljudje, preden se lotimo tega projekta če tega ne bomo storili, če ne bomo temeljito razmislili o tem, potem bomo začeli oblikovati politiko, ki jo bo pripravilo samo nekaj strokovnjakov. Javnost pa v to ne bo vključena. Mislim, da potrebujemo razpravo o tem, zakaj potrebujemo evropsko kmetijstvo, zakaj potrebujemo SKP. Med razpravo bomo upoštevali komentarje vseh zainteresiranih strani. Ljudje bodo lahko sodelovali kot posamezniki preko nevladnih organizacij, preko družb ali preko skupin za razmislek. Pričakujem, da bodo mnenja in povratne informacije kmetov, sindikatov, organizacij, organizacij za zaščito živali in drugih, torej vseh tistih, ki jih zanima varna preskrba s hrano, razvoj kmetijstva in razvoj podeželja in vsa vprašanja, ki so povezane s kmetijstvom. Vprašanja o prihodnosti so tista, ki nas zanimajo. Vprašanje seveda več, tudi več vidiko je možnih, ampak mislim, da obstajajo štiri glavne točke. Prvič, zakaj potrebujemo Evropsko SKP? Mislim, da je več argumentov, ampak mislim, da bi se bilo zanimivo spustiti v te argumente in poslušati ne strokovnjake, ne specialiste. Drugič, kakšni so cilji, ki jih mora kmetijstvo doseči? po mnenju družbe. Tretjič, zakaj je treba reformirati trenutno SKP in kako lahko zagotovimo, da bo izpolnila pričakovanja družbe. Četrtič, kakšna so orodja za SKP v prihodnosti. To so štiri ključne vprašanja, obstajajo pa seveda tudi druge stvari, ki jih želim omeniti. Kako lahko EU premaga izziv preskrbe s hrano. V prihodnjih desetletjih bomo priča povečanju povpraševanja po svetu. Tukaj imam v misli vedno večje število prebivalstva v državah v razvoju, podnebne spremembe in tako naprej. Kako bomo lahko poskrbeli, da bodo imeli potrošniki visoko kakovostno zdravo in varno hrano? Kako bomo ohranili raznolikost evropskih izdelkov? kako bomo ob enem poskrbeli, da bomo izpolnili zahteve lokalnih in regionalnih trgov. Tudi zeleni pasovi lahko imajo zelo pomembno vlogo na podeželju. Ta potencial moramo izkoristiti in najti ustrezna orodja, prilagojena orodja, ki bodo lahko pomagala področjem, tudi prikrajšanim območjem, goratim območjem, in oddaljenim območjem, kajti če gospodarska aktivnost preneha v teh območjih, kaj bo potem čakalo prihodnje generacije, kar zadeva kakovost zemlje, okolja in vodo. Upoštevati moramo, da kmetje predstavljajo manj kot 5 odstotkov delovnega prebivalstva v Evropi, ob enem pa so odgovorni za 80 odstotkov naših ozemelj, kako lahko bolje upravljamo z naravnimi viri za proizvodnjo izdelkov, obenem pa želimo tudi seveda zaščititi biotsko raznovrstnost v EU. Podnebne spremembe niso več teoretično vprašanje in državljani pričakujejo, da bo kmetijstvo podalo odgovore. In kmetijstvo je že pokazalo, da lahko poda odgovore. Veliko je že prispevalo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov tukaj govorimo o 20-odstotnem znižanju med leti 1990 in danes. Nobenega dvoma ni, da lahko kmetijstvo doseže še boljši rezultat, ampak poskrbeti moramo, da bodo raziskave bolj povezane s kmetijstvom, če želimo doseči napredek. Kakšno prihodnost ima Evropa na svetovnih trgih, kakšne so naše prednosti, kako lahko čim bolj izkoristimo svojo primeri, primer, primerjalno prednost, se upravičujem, in kako lahko zagotovimo, da bodo naši trgi vedno bolj odprti trgom v tretjih državah. Naj vam podam en primer. Govorili smo že o dobrobiti živali tukaj v Evropskem parlamentu. Razmisliti moramo o izzivih, če želimo razmišljati o ciljih uravnotežene in poštene in pravične SKP. To bo naš načrt in to bo podlaga za razprave v prihodnosti. Pojavljajo pa se tudi vprašanja v zvezi z drugimi zadevami. Kako bodo naša orodja lahko bolj uporabnikom prijazna za davkoplačevalce? Želimo, da bi davkoplačevalci razumeli povezave med kmetijsko podporo, in plačilo za izdelke, ki jih izdelujejo kmetje. Kako lahko poskrbimo, da bo prihodek v kmetijstvu stabilen, kako lahko zagotovimo neposredna plačila za kmete in kako bomo zagotovili razdelitev te pomoči na pošten način. Kaj je moč storiti v zvezi z volatilnimi cenami in nihanji cen, kako bomo poskrbeli, da finančna kriza ne bo ogrozila celotnega kmetijskega sektorja. Kako lahko poskrbimo, da bodo davkoplačevalci plačali razumno ceno za kmetijske izdelke in da bodo tudi kmeti dobili razumen in pošten dohodek. Kako lahko zagotovimo kulturno raznovrstnost in raznolikost v Evropi. Kako lahko ohranimo to raznovrstnost in kako jo lahko najbolj optimalno izkoristimo, kako lahko uvedemo konkurenčnost v kmetijstvo in kakšne vrste konkurenčnosti sploh želimo v kmetijstvu, kakšni so relevantni odgovori v zvezi z vprašanji o drugem stebru SKP, kako lahko razvijemo kmetijstvo na lokalni ravni, kako lahko zelena rast vdihne novo življenje v podeželsko gospodarstvo, kako lahko na trajnosten način izkoristimo naravne in človeške vire na podeželju in kaj lahko storimo proti dezertifikaciji in depopulaciji na podeželju. Kakšno prihodnosti želimo, kar zadeva kmetijstvo? To vpliva na naše otroke. Vem, da sem zastavil veliko vprašanj, ampak imamo časa še nekaj mesecev, preden bomo predložili specifične predloge, ki morajo biti razumni. Javna razprava, ki jo želim sprožiti danes tukaj z vami, bo po mojem predlogu trajala do junija 2010. Tako bomo imeli nekaj mesecev, da razjasnimo pričakovanja, ki jih ima Evropa na področju kmetijstva. Poskusil bom obiskati različne države članice in se odeležiti različnih dogodkov po vsej Evropi. To bodo organizirali moje kolegi in tudi sam. Čez nekaj dni bom šel na odbor regi in na ekonomsko-socialni odbor, zato da bi tudi tam podal to zamisel o javni razpravi. Od danes zvečer naprej bo spletna stran komisije odprta za javnost, da bi sprožili javno razpravo. Mednarodno podjetje bo prav tako prispevalo k razpravi junija. Kasneje pa bomo imeli 19. in 20. junija tudi konferenco v Bruslju, zato da bi vse skupaj strnili. Želimo si vse to vključiti v pripravo predlogov in načrtujem, da bomo sporočilo komisije o ciljih in prihodnosti SKP predložili do konca leta. Od sedaj do konca leta imamo torej čas, da vse to vključimo v svoje delo. Trdno sem prepričan, da bomo inovativni, da bodo zamisli zelo dobre in večina zamisli bo prišla strani državljanov, kajti oni bodo imeli od tega korist. Veliko pričakujem tudi od vas, kajti vi imate neposreden stik z ljudmi na terenu in upam, da boste tudi sami dobili kaj komentarjev in prispevkov od svojih voljivcev. Hvala lepa za vašo pozornost upam, da vas moje zamisli niso preveč dolgo časile, ampak mislil sem, da bi bilo pomembno čim bolj izkoristiti dejstvo, da sem danes popoldan tukaj z vami. Želim, da sprožimo javno razpravo in tudi sedaj bomo seveda imeli razpravo o tem, kako odlično delo je opravil George Lyon. Zelo vesel bom, če vam bom lahko odgovoril na kakršnekoli vprašanje in nadaljeval razpravo z vami. Hvala. Bene. Grazie caro commissario. Hvala lepa, komisarju za kmetijstvo. Zdaj pa začenjamo razpravo. In glede na število prijav k besedi bo nedvomno zelo zanimivo in razvejano, e, razvejan pogovor. Prosil bi vas, da se omejite na čas, ki ga imate na voljo za svoj prispevek, zato da bomo lahko dali vsem priložnost, da spregovorijo. Začnimo razpravo z predstavitvijo Georgea Lyona, ki je pripravljalec tega poročila, na to pa bomo predali besedo koordinatorjem posameznih skupin.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 Eh, ki se je predstavil pred naš odbor danes in dejansko s tem sprožil javno razpravo in postavil zelo pomembna in resna vprašanja, katere, o katerih se tudi naš odbor um, pogovarja v zadnjih eh, mesecih. Javna razprava, ki bo uh, trajala tja do julija, bo uh, sicer julija bomo glasovali na plenarnem zasedanju o uh, tem inicijativnem predlogu, o katerem se bomo pogovarjali danes in upamo torej, da bomo s tem oblikovali dokončni pogled Evropskega parlamenta na vprašanja, ki jih je zastavil tudi naš komisar. Čisto kratek bom in izpostavil nekatere točke, ki so zajete v mojem poročilu, kajti mnogi drugi kolegi želijo prevzeti besedo. Naj se navežem na komentar komisarja, ki je povedal, da SKP je močno orodje za prihodnost. Ne smemo gledati torej samo v prihodnosti, nič ne bi bilo lahko bolj res. SKP uh, ko bo reformirana, mora biti del rešitev in odgovorov za prihodnost, ne, pa, ne sme pa se zazreti v preteklost. In upam, da. Uh, sem lahko v svojem poročilu zastavil pogled na to, kaj nam bi bila SKP v prihodnje in kako se lahko kmetije po celi Evropi odzivajo na izzive 21. stoletja in na nove potrebe družbe. Mislim, da je to temeljnega pomena. Komisar v svojem eh, govoru uh, se je dotaknil nekaterih ključnih izzivov, s katerimi se soočamo ključni izziv je podvojitev popraševanja za, za prehrans, prehrambeno proizvodnjo v naslednjih stoletjih. Velika razlika pri tem je enostavno ne moramo računati na količine, s katerimi smo razpolagali v, v preteklosti. Dejansko, če eh, pomislimo na pesticide, na energijo, eh, na eh, druge torej, eh, snovi, to so izzivi za prihodnost zaradi vplivov, ki jih to ima na podnebne spremembe in Evropa mora biti uh, srčika eh, rešitev, uh, tudi kar zadeva popraševanje po dodatnih količinah uh, uh, hrane. Uh, največji izziv pa je seveda izziv zelo, zelo drage energije in celo izziv pomankanja energije v nekaterih primerjih. Dejansko uh, moramo se osredotočiti na vprašanje eh, prehrane, tako kot smo starili v zadnjih 60 letih, zato da bomo lahko kos novim potrebam naše družbe. Torej, to so veliki izzivi, ki uh, izstopajo in uh, torej predvsem uh, varnost uh, prehramne dobave. To je vprašanje, ki se postavlja te do leta 2015, ampak seveda moramo se odzvati tudi na zeleno rast, na podnebne spremembe, na večje potrebe po varstvu okolja in to vse v okviru a, strategije EU za a, 2020 moramo dokazati, da kmetijstvo ima določene odgovore na te izzive, da je del rešitev, ne pa del problema in v mojem poročilu sem izstopil ključne prednostne naloge za neko trajnostno in bolj zeleno SKP. Mislim, da zelena rast je ključnega pomena, kajti eh, naj povem, da. Eh, sicer obstaja eh, tudi ta velika, velika potreba po večjih količinah eh, hrane, ne moramo enostavno samo razmetavati in samo vnašati dodatne, dodatne torej impute v proizvodnjo hrane. In eh, sicer večja učinkovitost mora voditi eh, kmetijstvo v prihodnje in SKP mora to upoštevati. Tako kot sem povedal, sem izpostavil tudi poštenost kot eno ključnih eh, gonil reforme SKP. -je. S poštenostjo mislim poštenost, pravičnost za kmete, torej ustrezne, tudi z ozirom na izredno dobro subvencionirane partnerje povsod po svetu. Eh, torej moramo spostaviti dialog z našimi trgovinskimi partnerji na trdnih tleg in to je ključnega pomena za reforme po letu 2013 torej pravična podmoč za kmete. To ne velja samo za notranji trg, moramo zagotoviti pošteno trgovino tudi zunaj evropskih meja. To pomeni tudi pravično spošteno za vse države, ki imajo velike površine eh, neobdelane, eh, neobdelane zemlje. Moramo zagotoviti, torej, da razvijemo kmetijstvo vse povsod po celi Evropi in ne samo ponekod. To je ključni element v mojem programu. Uh, Eh, potem ključne, ključnega pomena je tudi, so tudi kmetijske skupnosti in iskanje tudi alternativnih eh, eh, dejavnosti. Moramo okrepiti sposobnost kmetov, da povečajo svoje donose iz prehramne verige. To pomeni večjo transparentnost v prehramni verigi, zato da ugotovimo, kje tičijo eh, pravzaprav eh, tisti, tisti ljudje, ki nekako eh, goljufajo in ki torej ne konkurirajo pod enakimi pogoji. Moramo zagotoviti tudi ustrezne cene in večjo stabilnost, manj volatilnosti, torej manj spremenljivosti v cenah, kot pa se je dogajalo v zadnjih časih. Tudi sem prepričan, da del tega programa poštenosti zadeva recimo eh, v nekaterih novih državah članicah sistem, po katerih eh, se delijo sredstva, moramo pravila torej jasno postaviti. V mojem poročilu so zajeta samo nekatera priporočila, kako naj se lotimo tega vprašanja. Tukaj moramo zagotoviti poštenost eh, do starih, ampak tudi do novih držav članic, torej do obeh. Moramo biti zelo jasni pri tem, ko gre za določevanje modela prerasporejanja sem tudi prepričan, da a, trajnostnost mora biti v srčiki tega pristopa. Moramo a, združiti, torej moramo vključiti trajnostni pristop vse pa vsot, a, na vseh ravneh. Tako kot je bilo poveda, povedano, moramo dokazati tudi sposobnost, da zmanjšamo toplogredne, emisije toplogrednih plinov in kmetje torej morajo biti bolj učinkoviti na tem področju, morajo, morajo dati večji doprinos. Uh, pri teh spremembah. Trajnostni razvoj mora biti samo bistvo prihodnje kmetijske proizvodnje in moramo si zagotoviti, da ustrezno podpremo te točke v našem programu v prihodnje. Tukaj pa ne gre samo za okoljsko trajnostnost, ampak tudi za, tra, za gospodarsko trajnostnost, ki mora voditi SKP. Nedvobno nekateri ukrepi z področja okoljske, eh, okoljske, okoljske trajnostnosti, torej oziroma kar zadeva boj proti podnebnim spremembam, bo nedvomno privedlo tudi do pozitivnih rezultatov na področju trajnostnega razvoja na gospodarskem področju. Torej, za reformni proces je bistvenega pomena zelena rast. Moramo zagotoviti da različne scheme za razvoj kmetijstva in okolja upoštevajo tudi biotsko raznovrstnost in zagotovijo večjo zaščito okolja. Obstajajo velike priložnosti na področju zelene lasti in sicer priložnosti za spodbujanje kmetov, zato da kmetje spodbujajo svoje sposobnosti za ustvarjanje zelenih energij, kot so biomasa, biogoriva oziroma celo biogoriva druge generacije. Mislim, da SKP SKP mora spodbujati tudi te točke in zaradi, ta, zaradi tega pozivam k uh, bolj uh, zeleni uh, in pravičnejši SKP po letu 2013. Mislim, da so to ključni uh, bloki, na katerih, ključni zidaki, na katerih moramo graditi. Ne bom se spuščal v večje podrobnosti, to da mislim, da glavni zidaki, uh, ki jih moramo podpreti za naš prihodnji razvoj, so naslednji. Torej, v glavnem, torej, uh, neprosedna plačila, ki naj zagotovijo neko večjo pravičnost v samem bistvu SKP-ja, potem neki, neke, neki do, neki, neka dopolnilna uh, plačila za spodbujanje uh, pač določenih ukrepov, ki naj zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in uh, ki torej naj spodbujajo kmete k temu, da sprejemajo okoljske ukrepe. To je tudi bistvenega pomena, po mojem mnenju. Potem torej kmetijstvo po celi Evropi, v vsej Evropi. To je ključnega pomena, moramo torej predvideti uh, ustrezna sofinanciranja. To je ključni element uh, nove, eska, nove skupne kmetijske politike po letu 2013. Potem četrti uh, zidak je to, da zagotovimo, da uh, torej ukrepi. Uh, pokrivajo več kot samo en, sek, en sektor, zato da izboljšamo biotsko raznovrstnost, da izboljšamo, eh, da zaščitimo naravo in potem še zadnji sklop, zadnji element, omogočanje spodbujanje, spodbujanje proizvodnje zelene energije in torej z razvojem tudi novih zelenih tehnologij. Torej, ti ključni, teh ključnih pet zidakov uh, mora podpirati neke, neke minimalne varnostne mreže, zato da zagotovimo, ko pride do morebitne finančne krize, bomo imeli uh, eh, urodje za hitro odzivanje, zato da bomo reševali probleme, ki se bojo porajali. Moramo torej tudi ugotoviti, v čem tiči konkurenčnost. Uh, in torej kako bodo lahko naši kmetje zrasli in bodo, si bodo lahko priborili bolj poštene cene. Moramo se osredotočiti in tudi na vlogo prihodnih trgov in moramo ugotoviti, kako lahko na boljši način uporabljamo te nove priložnosti, kot pa smo storili v preteklosti. Mislim, da a, teh ključnih pet elementov mora biti podprtih za neko minimalno varnostno mrežo. In eh, moram reči, da Eh, sicer eh, tukaj eh, v zvezi s tem dokumentom bi predlagal, da se ne poglobimo preveč v velike podrobnosti, kajti tukaj smo predstavili torej neko splošno sliko. Upam, da moji kolegi in, torej ne bodo predlagali amandmajev, ki bodo šli v prevelike podrobnosti. To je edino opozorilo, želim, na katero želimo opozoriti. Upam torej, da bomo ohranili konstruktivni pristop pa zato, da bomo oblikovali neko dosledno in verodostojno stališče za spodbujanje prihodnosti evropskega kmetijstva. Hvala lepa. Hvala lepa, George. Zelo lepo, zelo zanimivo. Čestitamo. Zdaj pa predajmo besedo gospodu Albertu. Ja, vielen dank, Herr Vorsitzende. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod komisar, kolega George Lyon kot koordinator svoje skupine bi se rad opredelil do določenih točk. In čeprav uh, smo že dolgo v Bruslju, se čudimo, kako hitro se časi spreminjamo. Ko ste sedeli tukaj spodaj, ste cele ure odgovarjali na naše vprašanje, danes pa sedite više in ste vi tisti, ki ste nam zastavljali vprašanja. Uh, In zdaj je čas, da uh, skupaj z vami preučimo ta vprašanja. Na vsa niti ne bomo mogli odgovoriti, ker nekaj strani vprašanj z vaše strani sem si zabeležil. Kar zadeva poročilo Georgea Lyona, bi se morat najprej zahvalil za poročilo, ki ga je pripravil. In mislim, da se lahko z njim v številnih točkah strinjam. Seveda uh, nedvomno obstaja še nekaj. Uh, podrobnosti, o katerih pa bova že še razpravljala. Uh, Mislim, da je eh, prav, gospod komisar, da ste tudi na zaslišanju rekli, da tudi v prihodnosti mora obstajati prvi stebr. Nedvomno bomo o tem razpravljali in tudi George Lyon je to ustrezno omenil. Potrebno je prilagajanje novim državam članicam in to je potrebno izvesti postopoma. Kako natančno o tem se lahko se pogovarjamo? Eh, temeljna usmeritev poročila je dobra in obravnava številne točke, eh, o katerih bomo skupaj še podrobneje razpravljali. Popolnoma podpiram zahtevo poročevalca, da eh, kar zdeva finance, SKP mora ostati na enaki ravni kot sedaj po letu 2013 kajti 27 eh, oziroma že kmalo 28 držav članic eh, ne bo moglo podpirati kmetijstva z manj denarja. Ravno tako se strinjam, da ne sme priti do povratka na vezano pomoč z določenimi izjemami, glede katerih se strinjamo, kjer je minimalna vezanost morda še potrebna. Ravno tako se strinjam s poročevalcem, stajajo Eh, morajo obstajati drugi kriteriji za neposredna plačila kot uh, zgolj število hektarjev. Tudi tukaj je potrebno razpravljati o različnih modelih. Po mojem mnenju uh, mora naše kmetijstvo ostati še naprej konkurenčno, uh, vendar pa to ne sme biti podlaga za subvencioniranje, kajti s tem odpiramo uh, vrata vsem kritikom. Najti moramo dobre argumente in gospod komisar, povsem uh, lahko si predstavljam, da bomo imeli dobre argumente, če bomo družbi stvari pojasnili, da uh, se lahko tudi znotraj ESTO pogajamo o določenih standardih, ampak v Evropi bomo vedno imeli više standarde kot naši konkurentje po svetu in zato moramo izplačevati določeno nadomestilo za te visoke standarde in mislim, da to lahko tudi v družbi zelo dobro utemeljimo. V zadnjem času sem bil veliko na terenu, veliko sem govoril o tej temi in deležni smo široke podpore in vsi se strinjamo, da gre za eh, težek cilj, eh, težaven cilj SKP, da vsakodnevno nahrani pol milijona ljudi, eh, pol milijarde ljudi, ampak če ti ljudje ob tem eh, negujejo tudi 80 odstotkov naše pokrajine, eh, potem eh, jim moramo za to izplačati tudi določeno nadomestilo. Nekoliko bolj kritično pa gledam, ampak tudi o tem lahko razpravljava, eh, na razporeditev posameznih točk. Mislim, da bi določene točke, ki so ob koncu poročila, eh, da bi jih torej lahko vrstili bolj na začetek in eh, s tem bi bolje pokazali, kaj je pomembno za politiko po letu 2013. Ampak, eh, če bomo vsi skupaj eh, nekako uravnovesili posamične interese držav članic in če bomo prevzeli eh, evropsko odgovornost za vseh 27 držav članic, če se bomo torej strinjali glede temeljne usmeritve, bomo nedvomno lahko našli dober kompromis, ki bo pomenil, da bo kmetijstvo tudi po letu 2013 v Evropi imelo prihodnost. Morda eh, to ne bo povšeči vsem podjetjem, ampak eh, poskrbeti moramo za to, da bo imel ta sektor prihodnost tudi po letu 2013. Moja poslanska skupina je vedno pripravljena na sodelovanje in pogovorili se bomo tudi z gospodom Lanom eh, glede tistih točk, kjer si želimo še določenih sprememb. Hvala. Hvala, gospod Des, gospod Kaplašantež. Para agradecer a sua presença in sublinjar v agresijo. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj se tudi zahvalim komisarju, da je danes stopil pred naš odbor. Naj se ga se mu tudi zahvalim v imenu eh, skupine socialdemokratov za njegov pristop. Moramo tudi spostaviti, da je pokazal tudi veliko pripravljenost prisluhniti politikom, kmetom in eh, njihovim organizacijam. Gospod komisar je predlagal določeno metodo in je postavil kar nekaj vprašanj. Soglašamo z njegovo metodo, sodelovali bomo k temu z navdušenjem in s predanostjo. Naj ga opozorim in naj ga opomnim tudi na to, da mi smo tu ravno zato, da se odzovemo na želje tistih, ki so nas izvolili, ki so nam pokazali, nam izkazali svoje zaupanje. In torej mi eh, govorimo ravno v imenu evropskih državljanov in bi želeli odgovoriti gospodu komisarju na postavljena vprašanja. Naj čestitam tudi našemu poročevalcu, gospodu Lajanju, za način, kako se je postavil v stik in vzdrževal stike z koordinatorji. Naj povem, so, eh, kateri so vidiki, za katere menim, da so pozitivni, eh, tako na prvi pogled, in kateri so, po mojem mnenju, manj pozitivni vidiki. Naj povem, da je poročilo zelo lepo napisano v zelo tudi prijetnem eh, jeziku. Zadovoljen sem tudi nad tem zelenim pristopom, na katerim temelji celotno poročilo. Sicer, ščiti SKP, eh, ščiti sistem pomoči po hektaru za to, da nadomestimo eh, pač eh, stroške, ki jih imajo kmetje za vse dobrine, ki jih proizvajajo in zaradi tega je pametno, da, so, da je pomoč nevezana in določena po hektarju. Na to pa je tudi spostavljeno, da potrebujemo prehod z ene metode na drugo. Poročevalec je določil določene prednostne naloge, tukaj, govori o zeleni rasti, govori o, teh, o tem petem ključnem sklopu, govori o vseh eh, mogočih eh, ukrepih eh, za prehramno verigo in kmetijsko proizvodnjo. Izpostavlja tudi potrebo po tem, da imamo neke, neke dodatke za podnebne spremembe, zato da bomo lahko kos a, spremembam, ki izhajajo iz a, vsega tega. Hkrati pa v poročilu, poročilu vključil tudi vrsto naših prispevkov. To, da kljub temu bi vas pozval k nekemu razmišljanju. V poročilu ni zapisano, kako moramo zagotoviti pomoč na hektara. Ali želi poročevalec ohraniti trenutno. Eh, pogojenost, eh, ekopogojenost ali pa govori o uvajanju novih zahtevkov, kot naprimer zahtevek za neko minimalno kmetijsko dejavnost, kar pa ni a, eh, skladno s tem, kar počenja Evropska unija na področju pogajanja v okviru STO-ja. Torej bi ga prosil, da mi odgovori na to vprašanje, kaj ti mislim, da ta a, eh, odgovor ni skladen z a, obveznostmi obveznostmi, ki jih je prevzela Unija. Potem eh, tudi poročevalec eh, brani poštenost, tudi da eh, ni povedal jasno, kateri so mehanizmi, ki jih predlaga na tem področju. In potem govori tudi o pomoči, o podpori na hektar, pa, kar pa bi bilo potrebno tudi nekako popraviti z nekim koeficientom z ozirom na kupno moč. To bi bilo mogoče, ampak samo, če bomo zagotovili večjo pomoč tistim državam članicam, kjer je kupna moč nižja. Ampak zdi se mi, da tukaj, um, kar je napisano, je ravno nasprotno. Potem imam občutek, da v pretirani meri tudi brani sofinanciranje. Sofinanciranje je že eh, nekoliko večje v primerjavi s trenutnim skupno, skupno kmetijsko politiko in to je neskladno s finančnimi pogoji nekaterih držav članic, kjer proračunske razmire niso take, da bi jim zagotavljale eh, možnost višjega sofinanciranja. Tako v bistvu pridemo spet do razlikovanja med bogatejšimi in revnejšimi državami. Potem pa kar zadeva tudi financiranje SKP-ja, eh, kar bi moralo ostati eh, nespremenjeno v primerjavi z letom 2013. 13. To, da ko se spustimo v pogajanje in to predlagamo kot prag, to že pomeni, da smo pripravljeni sprejeti nekaj manj, ampak to ni mogoče. Ne moramo sprejeti nekega proračuna, ki bi bil nižji od tega, kar je predvideno za leto 2013. Potem tudi veliko govorite o poenostavljanju, to, da me ni jasno, kateri model predlagate. Zdi se mi, da je zelo podoben trenutnemu modelu, katere spremembe spremembe predlagate. Torej, mi bomo zato uložili določene predloge sprememb, ki bodo res omogočili konkretno postavitev SKP-ja tudi potem ni povsem jasno, kar zadeva nadaljevanje pomoči, eh, v obli, torej sociostrukturne pomoči, recimo kar zadeva vlaganje v gozdove, v eh, gost, gostne poti eh, in eh, tako dalje. Ampak eh, morda sem prebral eh, tako prehitro eh, to poročilo, ampak teh, eh, teh vidikov. Nisem, uh, nisem dejansko našel v besedilu. Potem tudi eh, predvidene so določene pozitivni popravki, recimo kar zadeva zeleno rast, ampak na vse zadnje to ni model, ki bi bil zelo uh, različen od trenutnega. Mi socialisti bi želeli stopiti korak dalje, bodi si kar zadeva inovacije, bodi si kar zadeva tudi poenosta, poenostavitev. Vsekakor naj se zahvalim poročevalcu za odlično opravljeno delo, ki bo predstavljalo odlično delovno podlago. Hvala lepa. Zdaj v imenu zelenih Martin Osli, izvolite. Ja, herr komisar, ich darf mich auch für Ihr Kommen recht herzlich. Gospod komisar, tudi jaz se vam zahvaljujem za obisk. To je prva resna razprava, ki jo imamo. Zahvaljujem se Đorđu za poročilo. In morda se kakšnemu opazovalcu zdi, kot da imamo nek eh, velik krok vprašanj, ampak. Mislim, da če bomo zastavili pravo vprašanje v zvezi z novo kmetijsko politiko, bomo dobili tudi prave odgovore. Torej, s tem, kar počnemo, ni nič narobe. Eh, pri dosedanji razpravi sem opazil, da nihče več ne govori o evropskem kmetijskem modelu. V čem se naš model pravzaprav razlikuje od drugih, kakšne so njegove prednosti in kako jih lahko najbolje izkoristimo. Mislim, da pogosto uh, dobivamo preveč uh, lepo sliko uh, trenutne situacije in da če bi o teh stvarih spraševali kmetovalce, bi um, verjetno slišali kaj drugega. Ne more se zgoditi, da. Eh, kmetovalec ne more živeti od tega, istočasno pa neguje pokrajino. Torej, to je del problematike in eh, če tukaj ne bomo našli rešitve, se z ostalimi vprašanji sploh ne bomo več rebili ukvarjati, ker se bodo kmetovalci odrekli svojemu delu. In eh, že zdaj vidimo, da se zgodi, da cele vasi preprosto izumirajo. Še nekaj se mi zdi, da v poročilu ni dovolj prisotno in sicer gre za prerasporeditev sredstev, pravično prerasporeditev znotraj Evropske unije. Ne gre za prerasporeditev med državami članicami, ampak eh, tudi znotraj kmetijstva. In eh, potrebno je povedati, da trenutno imajo velike strukture veliko več koristi od eh, te kmetijske politike kot pa manjše. In uh, potrebno si je zastaviti vprašanje, ali želimo tak sistem ohraniti ali bomo pri prihodnjih uh, izplačilih upoštevali samo na skrižno skladnost. Vedno znova je govora o tem, da moramo imeti konkurenčno kmetijstvo, ampak mislim, da moramo cilje ponovno definirati, kar zadeva naprimer področje mleka. Eh, v zadnjih dveh desetletjih smo izgubili pol podjetij in če se bo tako nadaljevalo, bo propadlih podjetij še več. In to kljub temu, da eh, to spodbujamo z državnimi sredstvi, zato se je potrebno vprašati, kakšen je cilj te politike, kakšen je eh, cilj tega, da v drugem stebru vse čas spodbujamo konkurenčnost, Eh, istočasno pa številna podjetja izginjajo in z njimi tudi delovna mesta. To je torej vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. Cilje kmetijske politike je potrebno opredeliti. Eh, tu morajo biti cilji, ki jih bo konec koncev lahko podprla tudi družba. Potem govora je bilo o podnebnih spremembah, po mojem mnenju ne o zadostni meri. Eh, namreč podnebne spremembe uh, so del problema, tudi kmetijstvo je tukaj del problema in pa tudi del rešitve. Uh, premeščamo emisije v države uh, tretjega sveta. Uh, v Braziliji prihaja do seče gozdov, zato da se zemlja uporablja za pridelavo soje za Evropo in glede takih zadev moramo biti iskreni in v razpravi na to ne moremo preprosto pozabiti. Potrebno si je zastaviti tudi kritično vprašanje, ki ga je na začetku že postavil George Lyon, namreč eh, prehrana sveta, eh, v kolišni meri tukaj prispevamo in mislim, da pogosto pozabljamo, da s svojim načinom kmetijstva ne moremo več prehraniti na milijarde ljudi ravno tako jih, teh ljudi ne moremo nam, nahraniti tudi s tistim, kar izvažamo. Torej, mislim, da gremo v zadnjem času uh, v smeri boljše kmetijske politike, ampak vendarle sem bil presenečen nad določenimi potezami Evropske komisije, naprimer odobritev določenih vrst gensko spremenjenega krompirja. Mislim, da uh, Eh, to ni ravno koristno, če bomo zdaj v spredje postavljali gensko spremenjene rastline. Eh, namreč, če želimo imeti eh, evropski kmetijski model, se mora ta jasno razlikovati od drugih in ta model mora, mora resno imati vprašanje eh, sobivanja. Ekološko kmetijstvo mora igrati pomembno vlogo. Potrebujemo kmetijstvo, kjer igra pomembno vlogo pravice kmetovalcev. Eh, hkrati pa potrebujemo kmetijstvo, ki bo ekološko usmerjeno. In uh, v poročilu Georgea Lyona je sicer govora o ekologiji in o zeleni politiki, ampak uh, to bi bilo potrebno tudi vsebinsko še nekoliko podkrepiti. Uh, kot je bilo rečeno, potrebujemo široko družbeno razpravo. Uh, Eh, potrebno je, da ta razprava poteka ne samo med kmetovalci, ne samo med tistimi, ki se ukvarjajo s kmetijsko politiko, ampak da so vključene vse skupine družbe in sem sodijo tudi potrošniki. Potrošniki morajo razumeti, kaj počnemo z našo kmetijsko politiko, kajti konec koncev so oni tudi tisti, ki uh, porabljajo proizvode. Zato jih je potrebno vključiti in ena od glavnih zahtev za našo politiko je, da postavi evropske standarde eh, in pri tem upošteva tako raznolikost Evropske unije kot eh, skupne točke. To je izziv, pred katerim smo. In eh, mislim, da bomo na podlagi vseh teh vprašanj in odgovorov tudi oblikovali ustrezno politiko. A te, Vaše Voski, la parola. Zdaj pa <clears throat> za konservativce predajam eh, besedo podpredsedniku. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo uh, pozitivno je bilo prisluhniti vašim besedam, gospod komisar. In eh, tudi ni prvič, kar uh, vam prisluhnemo. In ko uh, In moram reči, da vaš pogled na razvoj skupne kmetijske politike je sprijet v tem odboru, ampak veliko je odvisno od tega, kar se dogaja zunaj te dvorane. In se pravi, da eh, ali je dovolj ta politična volja Evropske komisije za to, da oblikujemo prihodnjo skupno kmetijsko politiko? moramo uh, torej, kmetijsko politiko upoštevati v svoji celoti. Se pravi, se ne smemo osredotočiti samo na posamezno drevo, drevo ampak moramo uh, pogled razširiti na celotni gost. Danes pristopamo k stvari nekoliko drugače. Uh, gozda ne smemo samo omejevati, ampak ga moramo hkrati tudi obnoviti. Evropska unija je eh, večja in torej potrebuje večjo skupno kmetijsko politiko. Poslanec Lajon in nekateri drugi govorniki so opozorili na to, kar nas pričakuje prihodnje potrebovali, potrebovali bomo eh, več hrane in torej eh, bomo potrebovali močnejšo skupno kmetijsko politiko. Gospod eh, komisar, sicer obstaja nek problem pri usklajevanju različnih plačil, vi poznate ta problem in moramo že danes nakazati, katere bodo kako bo izgledalo gibanje tudi po letu 2013. Tako bo izgledala slika, kot je pokazal gospod Vojčešovski, torej zgoraj bogatejše države, spodaj pa, pa revnejše. Kako bi lahko stvar nekoliko poenotili? Ali moramo torej. A, moramo dopolniti plačila za tiste, ki imajo manj, zato da to pride do večje enakopravnosti. Vsekakor potrebujemo drugačen pristop k evropskemu proračunu. Danes smo ugotovili, Eh, da eh, ko smo govorili o Lisbonski pogodbi, so vsi bili zadovoljni, zdaj govorimo o proračunu in vsak spet skuša nekoliko braniti svoje nacionalna stališča. Pomembno pa je spremeniti te pristope. Moramo biti večji evropeisti pri obravnavi eh, skupne politike Lizbonske eh, pogodbe, ampak tudi proračuna. Drugače ne bomo imeli dovolj sredstev. Hvala lepa. Zdaj pa, na zadnji, na zadnji, je, zdaj pa je na vrsti zadnji koordinator, gospod Lejarik. Izvolite, ga ni v dvorani. Seveda, je tu. Komisar, monsieur Lajon, merci de vos z eksplozijo. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa eh, gospodu komisarju, zahvaljujemo se tudi poročevalcu gospodu Lajonu. Gospod komisar, v vaših besedah eh, zasledimo neko splošno filozofijo, to da tudi neko osnovni problem, ki je zaskrbljujoč. To nas uznemirja. Mislim, da podcenjujemo dejstvo, da mi na podeželju Na kmetijah doživljamo pravo tragedijo, povprečni kmečki eh, dohodek je zelo nizak. Veliko kmetov imamo po celi Evropski uniji, ki, veliko je torej teh kmetov, ki, eh, celo, eh, katerih dohodek je izpod praga revščine. Se pravi, da beležimo razmere, ko prihaja do prevelikih bremen eh, na področju obdavčevanja. Mnogi kmetje so prisiljeni zapreti svoje kmetije, jih zapustiti. Moramo takoj ukrepati, drugače bo prišlo do prave socialne katastrofe, ki bo konec koncev tudi ozemeljska katastrofa. In druga stvar. Soglašam in delim splošno filozofijo, po kateri vašo filozofijo, filozofijo poročevalca in tudi mm, sicer delim tudi filozofijo, na katerih temeljijo vaše vprašanje, to, da obstaja neko temeljno vprašanje, ki se ga je treba postaviti in sicer ali še obstaja prava skupna kmetijska politika, načela, na katerih je temeljila skupna kmetijska politika, torej enotnost, solidarnost, uh, Eh, da je prednosti evropskim eh, torej skupnostim eh, pridelkom in tako dalje. Ali obstajajo še vedno ti, ta načela ali pa ne? Mislim, da ne. In katere so posledice izginjenja teh načel, kajti v resnici prihaja do dramatičnih posledic. Nekatere sem že navedel, naprimer zmanjšanje dohodka, zniževanje cen in ne nazadnje tudi poizkus, da določene eh, družbene stroške prenesemo na davčno plat oziroma na potrošnjo, na potrošnika, to da konec koncev edini, ki a, eh, imajo dobiček od tega, so multinacionalke. Obstaja velik razkorak med dobičkom eh, velikih eh, distribucijskih verig, eh, veleblagovnic, velikih multinacionalk in splošno, povprečno življensko ravnjo, predvsem malih in srednje velikih kmetov. Jaz se res zelo, zelo bojim, da še enkrat in vi niste veliko povedali o tem problemu. In tudi gospod Lajon se ni zelo sredotočil na to, eh, kar želim izpostaviti, mimo tega, da je sicer povedal, da se je treba prilagoditi. Vsekakor, jaz mislim, da je treba upoštevati mednarodno trgovino in to, kar nam tudi usiljuje STO. Mi moramo jih prehiteti, moramo SKP prilagoditi glede na pravila, ki jih useljuje STO, z vsemi posledicami, ki jih to lahko ima za malen veli, srednje velika podjetja v Evropski uniji stalno se eh, pojavlja neke nov diktat in sicer treba je hraniti človeštvo, sicer vprašanje eh, prehramne varnosti na svetovni ravni je izredno pomembno, ampak razvijati celinsko politiko na eh, podlagi načela, da želimo hraniti cel svet, to se bije z vprašanjem prehramne suverenosti na naši celini vsekakor ali vsaj prehranne suverenosti eh, drugih narodov, ki bi jo treba zagotoviti. In eh, ko se to potem prišteje k eh, prosti konkurenci, konkurenčnosti na splošno, to sta dva pojma, o katerih je spregovoril tudi kolega Zelenih, potem se dobro zavedamo velikih pritiskov na cene in na proizvodno. Torej, če je naša splošna filozofija temelji na konkurenčnosti, na odprtem trgu in na prosti konkurenci, potem na svobodni konkurenci, potem bo prišlo samo do prehitevanj in drame, jih, s katerimi se že danes soočamo, se bodo samo še bolj izostrile. To so socialne drame, ampak tudi okoljske drame. Danes uh, se ponašamo s. Uh, Eh, proračunom, eh, z tudi vprašanjem oglika, eh, ki je povezano tudi s kmetijstvom, ampak nimamo pravega načrta recimo za beljakovine in še dalje uvažamo sojo in nekatere druge rastline za visoko beljakovinske pridelke, kot je naprimer manjoka iz drugih držav, iz tretjih držav torej. In, ampak imamo potem tudi druge probleme, ki povzroča prevoz in, ima, in s tem nas nastajajo dodatni perverzni stroški in tudi okoljski perverzni stroški, ki uh, vplivajo, ki prizadevajo družbo. Torej vprašanja, ki ste jih vi postavili, gospod komisar, so nedvomno upravičena. Sodelovali bomo pri razpravi in vam bomo pomagali. Imate prav, potrebno je pozvati celotno družbo uh, k temu, da sodeluje pri razpravi. Potrebno je upoštevati vse politične skupine, ki bodo nedvomno to storili, ampak moramo tudi globoko preosvetljati usmeriti SKP za to, da pridemo do ciljev, ki ste jih vi uh, izrazili. Hvala lepa. Zdaj pa predlagam da predamo besedo ponovno komisarju, ki bo uh, dal prve odgovore na prve, prvi krog vprašanj. Na to pa imamo kar 17 prijav k besedi in uh, spregovorili bodo torej ti govorniki, na to pa bo razpravo zaključil komisar. Torej, dragi Dacijan, predajam ti besedo v zvezi s tem prvim krogom uh, odzival na uh, tvoje besede. Naj povem, da je nedvomno pomembno gledati v prihodnost prihodnost, ne da bi pozabili, da obstaja tudi sedanjost z vsemi težavami, na katere nas je opozarjal zadnji govornik. Nedvomno naši kmetje potrebujejo odgovore, tudi te odgovore, eh, te odgovore ne moramo dati, začeti dajati šele leta 2014, bo prepozno. Hvala lepa, sedaj pa predajam besedo komisarju, izvolite. Merci, Paolo. Tudi bo povla diskusijo. Uh... Najlepša hvala. Najprej kar zadeva razpravo do sedaj. Ne vem, če sem res najbolj primeren za to, da, da razpravo zaključim. Konec koncev razprava pravzaprav še poteka. Gospod eh, Lajen še pripravlja svoje poročilo in verjetno je on tisti, ki bo najbolje povzel razpravo. Lahko pa vam seveda podam svoje komentarje. Najprej naj se odzovem na pomisleke oziroma strahove glede sedanjosti. Uh, Zavedam se, da ko se oziramo proti prihodnosti, ne smemo pozabiti na sedanjost. Oziroma, če se vrnem na svojo nalogo, eh, če ne bomo previdni, tvegamo, da zaradi eh, dreves ne bomo videli gozda. In mislim, da moramo najti pravo ravnovesje med ukrepi, ki jih sprejemamo zdaj in ukrepi v prihodnje kar zadeva mlekarstvo, mlečni sektor. E, naprimer je prišlo do velikih težav, ki so korenito vplivali na prihodke proizvajalcev. In uh, vemo, da je potrebno reformirati določene mehanizme, ki trenutno niso pravični za to, da bomo stabilizirali razmere. O tem sem pred kratkim govoril tudi pred svetom ministrom nimam namena čakati do leta 2013, preden bom na tem področju predlagal rešitve. Uh, skupina na visoki ravni je že izvedla svoje razprave, o tem bomo govorili tudi v ministerskem svetu in tudi sam bom prosil svoje službe, da predstavijo svežen ukrepo do konca letošnjega leta, zato da bomo lahko kar najhitreje začeli izvajati sklepe eh, te skupine na visoki ravni v zvezi z vprašanji porazdelitve prihodkov v tem sektorju in tudi kar zdaj organizacijo trga. Tega se bom torej lotil in eh, tudi, če se osredotočam na vprašanje v zvezi s prihodnostjo, eh, ni potrebno nobenih skrbi, ves čas spremljam, kaj se dogaja na trgu in preučujem možnost eh, intervencij in če je potrebno intervenirati, bom to tudi storil. Če pa se sedaj spet vrnem na prvi krok vaših odzivov in komentarjev, verjetno se zavedate, da ne bom mogel pri vseh točkah se spuščati v podrobnosti, ampak eh, kot sem dejal v uvodu, me je zelo pozitivno presenetila visoka kakovost dela v eh, poročilu. Številno vprašanje, pravzaprav vsa vprašanja, ki jih je potrebno obravnavati, so dejansko tudi vključena v samo poročilo. Nekatera vprašanja so zelo zanimiva in tukaj sem pripravljen iti bolj v podrobnosti, ampak kot je povedal že Đorđ, pomembno je, da ne ukrepamo prehitro, da se ne odločimo prehitro za določen mehanizem. Mogoče moramo nekaj časa nameniti razmisleku eh, o tem, kaj pravzaprav želimo doseči. Eh, naprimer, kar zdaj prehod na neposredna plačila, eh, tu je vprašanje pravičnosti porazdelitve dogodkov. Gre za raven načel, ki jih bomo namenili in eh, hitrost eh, prehoda, torej hitrost sprememb. To vse to je pomembno, ampak eh, Eh, zavedati se moramo, kaj poskušamo doseči z neposredno pomočjo. To je pomembno za naše sprejemanje odločitev, krati pa je to pomembno tudi za davkoplačevalce. Tukaj ne gre za neka nadomestna plačila, tako kot so obstajala v preteklosti. Ne gre za eh, nadomestna plačila eh, torej tudi v prihodne. Eh, in mislim, da bomo Eh, za razliko od preteklosti zdaj končno plačevali nekaj, kar kmetovci dejansko počnejo. In eh, preučiti moramo, kaj bomo dosegli s tovrstnimi plačili v posameznih sektorjih in na podlagi tega se bomo lahko lotili poenostavitve mehanizmom. Rekel sem, da se strinjam z idejo, uh, da sistem prilagodimo in ga poenostavimo. Ampak prej, da se tega lotimo, se moramo odločiti, kaj želimo doseči z neposrednimi plačili. Ja, poskrbeti moramo za neko varnostno mrežo, kar zdaj v prihodke kmetovalcev, ampak istočasno moramo upoštevati tudi, določene eh, težave, s katerimi se soočajo regije in poskrbeti moramo za varnost delovnih mest. Potrebno je pretehtati vsa ta pomembna vprašanja v naših razmislekih glede prihodnosti, zato da se bomo ustrezno določili o ravni neposredne pomoči. Kar zadeva vprašanje poenostavitve. Mislim, da je tudi tukaj pred nami kar nekaj dela. V prvi vrsti je potrebno najti ravnovesje med eh, upravno poenostavitvijo, torej odpravo birokracije, eh, finančno podporo pri plačilih in tako dalje. Po drugi strani pa je tu vprašanje preglednosti, torej Ponovno si je potrebno zastaviti jasne cilje, kaj želimo doseči s tem mehanizmom. In mislim, da eh, bo tukaj potrebna tudi prava kohezija med prvim in drugim svežnjem, eh, med stebrom, se pravi, čujem. In eh, lahko razmislimo tudi o dohodkovni podpori in vseh drugih mehanizmih, ki jih imamo. Za tu, da bi spodbudili posodobitev in prestrukturiranje kmetijstva. Potem so tu tudi nekmetijske eh, dejavnosti na podeželju eh, in eh, povezave s kmetijstvom, torej tudi tukaj pred nami nekaj dela. Če zaključim in mislim, da bom s tem odgovoril tudi gospodu Jariku, ni moj namen, da bi zasnoval neko reformo SKP zato, da bi bila ta politika bolj primerna za mednarodna pogajanja. To ni moj prvi cilj. Drži, da je prišlo do prilagoditev v SKP v luči določenih mednarodnih pogajanj, do katerih je prišlo in kjer so sodelovali tudi države članice. In seveda ima rezultati tovrstnih pogajanj vpliv tudi na Evropsko unijo. Uh, ampak um, ne moremo reči, da je namen reforme SKP eh, to, da bi politiko prilagodili zahtevam mednarodnih pogajanj. Do mednarodnih pogajanj prihaja in vsi vemo oziroma vsi veste, eh, Katere, kateri so pristojni organi tukaj v uh, Evropski uniji. Ampak eh, ključno je, da SKP prilagodimo 27 državam članicam, kjer eh, v vsaki vlada je drugačne razmere in so potrebe ljudi drugačne. Kar pa zadeva prihodek kmetovalcev, mislim, da ni mogoče reči, da. Eh, nekako implicitno že odgovarjamo na to vprašanje, samo zato, ker smo se lotili reforme SKP. Šele s tem, ko bomo razpravljali tudi o določenih drugih, bolj obrobnih vprašanjih, bomo dobili celoten odgovor na vprašanje glede uh, prihodka kmetovalcev. Kar pa zdeva konkurenčnost, kakšno vrste konkurenčnosti želimo, mislim, da je to ključno vprašanje. Mislim, da tukaj ne gre samo za neko libertarno vizijo kmetijstva. Ne glede na to, kateri sektor pogledamo, mora biti ta dan danes konkurenčen. In eh, to zagotavlja z uporabo določenih kriterijev, določenih meril. In uh, tudi na zaslišanju sem se poskušal nekako oddeliti od pojma konkurenčnosti. Potrebno je biti previden, ker. Eh, tvoje, oziroma naše edino merilo ne more biti mednarodni trg. Obstajajo določene sile, ki ne proizvajajo ničesar za mednarodni trg. Eh, medtem pa in eh, na, na ta način na določene kmetovalce cene žitaric veruto, da mu sploh ne vplivajo. Oni proizvajajo za lokalni trg, proizvajajo visoko kakovostne proizvode, ki so namenjeni za izključno nišni trg in to vrstnih niš je veliko, ravno zaradi eh, velike raznolikosti proizvodnje in tudi potrošnje. Ampak to vrstno raznolikost je potrebno upoštevati, tako kar zadeva proizvodnjo. Eh, Eh, kot tudi na strani potrošnikov. In zato sem že pred tedni dejal in to vedno znova ponavljam, da so politike, ki temeljijo na kakovosti, tudi zelo pomembne za prihodnost kmetijstva. Potrebno je zagotoviti, eh, da se bo naša raznolikost ohranila in zato potrebujemo instrumente, s katerimi bomo lahko povečali svojo konkurenčnost istočasno pa bomo upoštevali specifične značilnosti naših trgov. E, torej, vprašanje je, v kaj, katero smer se bomo usmerili pri proizvodnji in tudi sicer. In ne bom šel še naprej v podrobnosti, ampak obstaja cela vrsta vprašanj, ki so bolj konceptualne narave in ki si jih je potrebno zastaviti. Uh, Eh, in ko se bomo kasneje vrnili z zakonodajnim predlogom, eh, bomo imeli pred očmi tudi konkretne eh, predloge. Hvala lepa za te odgovore. Zdaj pa nadaljujemo. Imamo približno 40 minut na razpolago. Torej, če bomo uh, uspeli uh, ohraniti v mejah dveh minut eh, za vsakega govornika vse prispevke, bomo odali uh, besedo vsem. Začnimo z besedami gospoda Lavije, ki je pomemben tudi v odboru za proračun. Hvala lepa predsednik, hvala lepa komisar za vse, kar ste danes povedali. Naj se zahvalim tudi nagradi. Giorgio Lajonu za briljantno opravljeno delo, ki nedvomno predstavlja pomembno podlago za našo razpravo. Dovolite, da v svojem prispevku se osredotočim pretežno na vidike, ki zadevajo proračun, kaj to tako, kot je išlo iz eh, mnogih prispevkov. Proračun pri reformi skupne kmetijske politike um, odigrava a, ključno ulogo. E, tako kot veste, za Lizbonsko pogodbo e, je Evropski parlament postal a, prevalentna proračunska, a, proračunska Marka Veja in torej veste, da a, glas Evropskega parlamenta ima lahko ključni pomen v primeru nesporazuma s svetom. To, da zato, da lahko spregovorimo o resursih, s katerimi bomo razpolagali za SKP po letu 2013, moramo poudariti, kako a, bomo oblikovali večletni finančni okvir. Začeli smo to razpravo za midterm review v zvezi s starim finančnim okvirom in očitno očitno obstaja nemalo problemov. Očitno je, da v tem trenutku ključni element, ki je najpomembnejši, je ne toliko to, da govorimo o obsegu virov, ki jih bomo namenili novi SKP, ampak dati razumeti tudi znotraj parlamenta, dati razumeti, katere so nove in dodatne eh, funkcije skupne kmetijske politike. Ne moramo začeti torej pri virih, zato da oblikujemo SKP, ampak moramo začeti pri ciljih, ki jih želimo doseči z novo SKP in na tej podlagi zahtevati podporo za te cilje za ustrezno količino finančnih sredstev. Očitno je torej, da za to, da dosežemo te cilje, prej je govoril Kapula Šantoš, ki je omenjal nek finančni referenčni okvir predhodno. Se pravi, da ne smemo zahtevati obsega sredstev, ki a, a, je enak a, preteklim a, sredstvom. Ampak ne, sredstva bodo nedvomno prišla v drugi fazi in to so, jih, za nje bomo lahko zaprosili na podlagi oblikovanih ciljev. Kar pa zadeva določene točke. A, predloga oziroma osnutka poročila, ki ga je pripravil gospod Lajen. Naj povem, da ga bom zaprosil, da črta določene eh, prehode, ki se nanašajo na tehnične vidike proračunskega postopka. Te argumente bomo lahko uporabljali naknadno, eh, kasneje za financiranje nove, es, nove SKP, ampak mislim, da v tej predhodni fazi ni pravi trenutek, da se lotimo teh elementov. Nasplošno je povem, da popolnoma soglasno vprašan s pristopom gospoda komisarja pri načinjenju te velike razprave, kajti najprej je treba se pogovarjati o ciljih, moramo doseči torej soglasje tudi strani državljanov, na to pa bomo lahko govorili in bomo gotovo našli tudi vire, resursa, kajti sem prepričan, da v parlamentu obstaja velika občutljivost za pridobivanje potrebnih sredstev, kajti eh, torej, eh, je parlament eh, pre, prevalentna o proračunska oblast, bomo to nedvomno storili v okviru večletnega finančnega okvira. Zato zato, da bomo dosegli zastavljene cilje. Hvala lepa, Giovanni. Sedaj predam besedo eh, Stefan Lefolu. Um, euh, Hvala, gospod predsednik. Želim se zahvaliti komisarju za to, da je z nami in zahvaljujem se tudi Čočo Lajnu. Da smo začeli torej s to razpravo. Pokazati pa moramo, da je kmetijstvo zanimivo tudi za evropske državljane, če ne bomo mogli doseči, da nas bodo razumeli državljani, potem nas ne bodo razumeli niti na področju proračuna. Zato moramo imeti politične cilje za SKP, ki jih bodo državljani lahko zlahka razumeli, drugače lahko vse izgubimo. To je bila prva stvar. Druga stvar pa je, da sem poslušal komisarja in nekaj me zelo zanima, namreč raznovrstnost evropskih kmetijstev. Ne želim preveč hvaliti prejšnjega parlamentarnega mandata, ampak mislim, da je treba upoštevati raznovrstnost vseh vrst kmetijstva v Evropi. To je zelo pomembno. In temu moramo pripisati tudi ustrezen pomen, kaj ti to bo vplivalo na kmetijstvo. In še z nečim se strinjam v zvezi s poročilom Georgea Lyona, to je trajnost. Trajnost kmetijstva je zelo pomembna in v Strasburu bomo glasovali o poročilu, ki po kmetijstvu obravnava kot način za boj proti podnebnim spremembam in ohranjanje biotske raznovrstnosti, pa tudi ohranjanje naravnih virov. Mislim, da je tudi to ključnega pomena, zato da bodo evropejci vedeli, kaj leži na kocki. Tudi vprašanje hrane je pomembna tema. Upoštevati moramo, da moramo nahraniti najprej evropejce. Ponavljam, 18 milijonov evropejcev je podhranjenih. Pogosto govorimo o podhranjenosti, ampak ne o podhranjenosti v Evropi. To je nekaj, kar moramo prispevati k razpravi. SKP in politika na področju prehrane, obe morata poiskati odgovore na to, kar zadeva naše cilje. Kakor je v svojem poročilu povedal George, bi tudi sam rekel, da nas v bistvu čakajo trije cilje. Cilji tri razsežnosti. Prvič, to je regulacija trga. Poročilo Georgea Lyona veliko govori o regulaciji trga in o nihanju cen, potem pa je tukaj še kompenzacija cen, kako bomo kompenzirali za primankljaje po Evropski uniji. Poskrbeti moramo, da ne bo šlo samo za sofinanciranje. In še tretji pomemben vidik SKP je plačilo za vse vidike, vključno za vidik okolja. Imamo torej nadomestila za primankljaje oziroma za prikrajšana območja in tudi plačila za vse storitve, kajti to leži v srcu SKP. Seveda bomo imeli tudi razpravo v zvezi z pravili, v zvezi z regulacijami, ampak iti moramo še dlje od tega, kar je v poročilu, drugače ne bomo izpolnili pričakovanj kmetovalcev. Kriza ni samo na področju mlekarskega sektorja, to se sedaj pomika tudi na sektorje žitaric in tako naprej. To bo del splošne razprave in prepričan sem, da bomo to razpravljali tudi med seboj. Moja zadnja stvar je mednarodna razsežnost. To je kot odgovor na besede Patrika Jarika. Kmetijski odbor mora jasno povedati, da Evropa ne more nadaljevati z enako pogaja, pogajalsko strategijo kot do sedaj. Ne moremo obenem zagovarjati kmetijstva in spodbujati industrije in storitev po svetu. Ne gre samo za svetovno trgovinsko organizacijo, ampak gre za pogajanje, kako se evropejci pogajajo. Mislim, da to slabo vpliva na kmetijstvo in na hrano. To sem želel povedati in to bomo morali zagovarjati, če želimo, da bo SKP preživela. Gracias, eh, Hvala, gospod predsednik. Hvala, komisar, za to, da ste nam dali priložnost za razpravo o tej temi. Hvala tudi, da ste sprožili javno razpravo v zvezi s tem. Zahvaljujem se Georgeu Lyonu, kajti mislim, da je to poročilo zelo dobro in da vse boje pozitivno sporočilo in mislim, da bo veliko prispevalo k našim ciljem. Želim omeniti nekaj, kar omenjajo kmetovalci in živinorejci, ko se srečamo z njimi. Želijo biti ponovno konkurenčni želijo, da bi mi v Evropskem parlamentu pritisnili na svet in komisijo, zato da bi poskrbeli, da odstranimo ovire za to, da bi oni lahko spet postali konkurenčni v socialnem tržnem gospodarstvu. Če želimo biti konkurenčni, moramo rešiti več vprašanj in nekaj jih je bilo omenjenih tudi danes popoldan. Naprimer, kakšne ukrepe bi morali sprejeti za to, da kmetovalcem in proizvajalcem zagotovimo možnost pogajanja v prehrambeni verigi in kako lahko zagotovimo, da ne bo prišlo do zlorab pristojnosti, kar se dogaja sedaj, kako bomo reševali volatilne cene kmetijskih izdelkov. Kaj komisar meni o tem, da bi zaščitili načelo recipročnosti na področju varnosti hrane in dobrobiti živali? kar zadeva pogajanja z tretjimi državami in dvostranskimi sporazumi, kot je ta, ki smo ga podpisali z Morokom, vemo, da ni nikakršnega mehanizma, ki bi zagotovil, da bodo tretje države spoštovale te sporazume. In vemo, da ti sporazumi večkrat ne uspejo. Ali lahko zagotovite kakšne ukrepe za to, da bomo poskrbeli, da bodo države spoštovale te sporazume, kaj ti evropski kmetje izpolnjujejo vse standarde, ki so torej, uvedeni in tudi vsa pravila. Dajmo jim nekaj več možnosti. Kaj se bo zgodilo z modulacijo po letu 2013? Ne želimo govoriti o denarju, ampak če govorimo o denarju, potem moramo povedati, da bo treba uporabiti modulacijo, kaj pa se bo zgodilo glede na to, kako skupučke so države članice. Mark Tarabello, prosim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 Govorimo pa o varnosti preskrbe s hrano, govorimo tudi o poročilu George'a Lyona, kjer George Lyon pravi, da kmetje proizvajajo javne dobrine, govorimo o prikrajšenih regijah in tako naprej. Potrebujemo vse regije, potrebujemo bolj trajnostno in zeleno SKP, govori pa tudi o biotski raznovrstnosti. S tem se seveda strinjamo, ampak v 19. členu ko omenja neuspeh na trgu, naprimer visoka volatilnost na trgu in tako naprej, tam se zdi, da rešitev ni. Komisar, obračam se na vas, zahvaljujem se vam za vaše besede v zvezi z sektorjem mleka. Ne boste čakali do leta 2013, da ukrepate, ampak povem vam, da je sektor mleka samo en sektor morda. Obstajajo tudi drugi sektori, ki se soočajo s podobnimi težavami, naprimer govedo in drugi. Prosim, ne spuščajte se v podrobnosti, kajti to ni cilj danes popoldan, ampak zanima me, ali načrtujete svojo vlogo kot vlogo regulatorja in ali nameravate regulirati trge. Vem, da smo SKP oblikovali dolgo časa nazaj in takrat so želeli določati cene, tega sedaj ne bomo počeli, ampak To vprašanje moramo rešiti, kajti s tem problemom se soočajo kmetovalci. Če naj kmetovalci izpolnjujejo svoje naloge za prihodnost, potem mi moramo zagotoviti možnost preživetja danes. Gospod komisar, zanima me torej vaše mnenje o tem, kakšna je vaša vloga kot vloga regulatorja. Ali boste poskrbeli, da bodo javni organi tudi upravljali svoje naloge? Gospod Bove, podpredsednik, prosim. Oui, donc je voudrais intervenir, euh, bien évidemment, après les propos. Euh... Voilà. Želel sem spregovoriti potem, ko sta spregovorila komisar in poročevalec. Mislim, da je ena od dobrih stvari ta, da si želimo imeti skupno vizijo in vizijo prihodnosti. To je zelo pomembno. Vendar moramo vseeno biti previdni poskrbeti moramo, da se ne bodo ponovili dogodki iz leta 1991 po tistem znanem poročilu. Takrat naj bi to bil velik korak naprej, v katerem so bili upoštevani kmetovalci in SKP, ampak orodja, ki so bila na podlagi tega pripravljena, so bila v nasprotju s poročilom. Spomnim se, da so bili to zelo težki časi. Veliko kmetov avcev se je takrat uprlo, kajti ljudje so bili zelo razočarani. Res je, upoštevati moramo državljane, tudi organizacije kmetovalcev moramo vključiti v ta razgovor, v to razpravo, ampak poskrbeti moramo, da ko bomo enkrat imeli vizijo, morajo biti instrumenti in orodja, takšni, da bodo odražali našo razpravo in naše odločitve. Mislim, da si je treba zapomniti leto 1958 ustanovitev SKP-ja in tista načela. Tako smo dejansko zagotovili mir v Evropi in to je tisto glavno vprašanje. Mir, preskrba s hrano in kmetijska politika. Hrana in kmetijska politika morata biti instrument miru in kohezije v Evropi. 27 državah EU, ampak to je instrument tudi za kohezijo, kohezijo med Evropo in preostalim svetom. Zato mislim, da danes ljudje pričakujejo od tretjih držav in države v jugu predvsem, pričakujejo to, da Evropska SKP ne bo omejevala drugih podeželskih območij v svetu, da se razvijajo. Seveda moramo nahraniti evropejce tako kakovostno, kot tudi količinsko upoštevati, pa moramo tudi podnebje in skrbeti za svoje zemlje in za delovna mesta. Mislim, da imamo tukaj soglasje, ampak odnos med EU in tretjimi državami, še posebej jugom, je ključno vprašanje. Trenutno imamo na tem področju velik problem. V nasprotju s porazumi STO kakor so jih omenili številni govorniki. Mislim, da tukaj ne gre za to, da bi morali ukiniti možnost mednarodnih sporazumov, ampak zagotoviti moramo, da bodo neutralni. Po eni strani moramo povezati STO in SKP. To je vprašanje svetovnih cen. Kaj je trenutno osnova za cene v zvezi z živili v Evropi? Evropske cene temelijo na svetovnih cenah, čeprav vsi tukaj v komisiji in v Evropskem parlamentu vedo, da te cene nimajo ekonomske vrednosti. To so dampinške cene in ne odražajo cen proizvodnje. Nikakor ne. Niti tukaj v Evropi, niti druge po svetu. Prej ali slej bomo morali to vez z STO prekiniti. Mislim, da gre tukaj za vprašanje pravičnosti, tako v Evropi kot na mednarodni ravni. Mislim, da moramo še enkrat upoštevati vprašanje tega, da imamo tukaj politiko, ki zagotavlja mir. In še eno stvar moramo omeniti, tega nisem videl nikjer druge, namreč to je vprašanje dostopa do zemlje in vprašanje zaščite zemlje za prihodnje generacije. Mislim, da mora Evropa tudi na tem področju mladim v prihodnosti zagotoviti možnost dostopa do zemlje. V različnih državah se pojavljajo različne težave, vendar svojo kmetijsko dediščino moramo zaščititi in zaščititi moramo svojo zemljo. Hvala lepa. Če želite vsi priti priti do besede, moramo nekoliko pohititi. Gospod Tabajdi. Da, komisar, prav imate, prepričati moramo davkoplačevalce. Ampak naši argumenti so popolnoma drugačni. Nismo istega mnenja v zvezi s tem, kakšne argumente bi morali predstaviti, ko govorimo o prihodnosti SKP. Govorili ste o okolju in o socialnih vidikih. Ampak nimamo ustreznih izračunov, nimamo nobenih ocen, ki bi kazale na to, kakšne koristi ima družba od javnih dobrin, ki jih zagotavljajo kmetovalci. trg prav tako ne deluje tako, kot je treba. Ne vemo, kakšne so koristi, ne vemo, kakšni so stroški v zvezi z večino okoljskih in javnih dobrin. V prvi različici strategije 2020 skupna kmetijska politika sploh ni bila omenjena. Zato moramo Evropsko komisijo, predsednika Baroza in finančne, finančne ministre pripričati v to. Naša prizadevanja morajo biti povezana z zeleno rastjo, inovacijami in novimi cilji, ki jih je predložil gospod Barozo. To je prav tako pomembna naloga, ki jo bomo morali izpeljati. Še ena stvar je, gospod komisar, namreč. to, da bodo države članice ujele tempo drugih. Govorili ste o 27 državah članicah, ki sestavljajo Evropsko unijo. Ampak nove države članice starih ne bodo ujele do leta 2013. Ali bomo imeli na voljo dovolj sredstva, da zagotovimo, da bomo to dosegli po letu 2013? Zakaj je Evropska komisija svet peljala pred Evropsko sodišče v zvezi z vprašanjem moratorija za to, da lahko tujci kupujejo zemljo v državah članicah. Če te prepovedi ne bomo razširili, potem se bo v novih državah članicah pojavilo veliko težav. Torej, zakaj je ta primer pred Evropskim sodiščem, zakaj je komisija svet peljala pred sodiščem? Ne razumem, zakaj se je to zgodilo. Hvala. Hvala lepa, gospod Lonč. Uh, Hvala. Želim se zahvaliti komisarju za njegovo prisotnost in čestitati kolegu za njegovo delo, kajte mislim, da so to vključeni vsi ključni elementi. Čeprav se to ne zgodi pogosto, se strinjam z prvim govornikom zelenih, ko rečem, da je nekoliko preveč optimistično podal svoj sklep, namreč, da je SKP izpolnila cilje tega, da bi zagotovili pošten zaslužek kmetom. To je bilo mogoče nekoliko preveč entuzijastično, ampak tako pač je. Nekaj pripomp. Za liberalca se besedica inovacije pojavi precej pozno, tukaj so morda razlike med nizozemskimi liberalci in angliškimi liberalci, mi bi morda to vključili nekoliko prej, nekoliko bolj specifično, kar zadeva potem le spremembe. V besedilu ste prav zapisali, da je zemlja, prst zelo pomembna v zvezi z vezavo emisij CO2, ampak mislim, da je to preveč omejeno, kaj ti tisti kmetijski sektori, ki nimajo veliko prsti, torej intenzivni sektori, imajo tukaj zelo veliko vlogo pri zmanjšanju izpustov CO2, tukaj govorim naprimer o rastlinjakih v svoji državi. Če se strinjate, bi Tukaj bi se, delo, bi se delo nekoliko razširilo, zato da bi tudi te druge sektore lahko vključili v to. Strinjam se z vami v zvezi z vprašanjem objektivnih meril. Mislim, da to potrebujemo zato, da podpremo plačila, tudi kupna moč je zelo zanimiva, struktura stroškov je tudi nekaj, kar bi lahko preučili in še enkrat bom prosila Evropsko komisijo. In to vedno storim, ko razpravljamo o tem. Namreč komisijo prosim, da tisti pilotni projekti, ki jih je Evropski parlament v proračunu zahteval pred nekaj leti, v katerih smo prosili za morebitne objektivne kriterije, ki bi jih lahko uporabili v tej razpravi. Namreč vedeli smo, da bomo imeli razpravo o tem in kadarkoli, prosim komisijo, zato me gledajo zelo prestrašeno in vsakeč mi rečejo, da, da, to si bomo še ogledali, preučili in potem se bomo vrnili nazaj k vam. Gospod komisar, upam, da imate danes nekaj zame in da mi ne boste odvrnili, da se boste name obrnili kasneje. Dve vprašanje za poročevalca. Prvič, omenjate, da bi SKP morali umestiti v večstransko prehrambeno politiko. Kaj to pomeni? Kakšni bi bili drugi elementi prehrambene politike? Ali nameravate SKP zamenjati s to politiko? To ni najbolj jasno. In zadnje vprašanje, Če se umaknemo od zgodovinskih plačil, omenjali ste problem gole zemlje. Tega sploh ne bom poskušala prevajati v svoj jezik, kajti to bi zvenelo resnično narobe. Ampak mislim, da imamo drug problem. To se je zgodilo v vaši državi, v Združenem kraljestvu. Namreč, če se omaknemo od zgodovinskih plačil, potem nadoma pride do velikega povišanja prošen za enotne plačil, kajti vsak zdravnik, ki ima nekaj zemlje in dva ponija, je naenkrat kmetovalec. Tisti poniji so čisto v redu, ampak to nima nobene zveze s proizvodnjo hrane. Kako bomo zagotovili torej to, da če se omaknemo od zgodovinskih plačil, da bomo obdržali plačila do neke mere povezane s hrano in proizvodnjo hrane. Kaj ti, ko govorite o varnosti oskrbe s hrano, je to zelo pomembno vprašanje. Se upravičujem za to, da sem predolga. Gospod Šmit, prosim poskusite ostati v svojem okviru, kaj ti drugače zadnji trije ne bodo dobili besede. Hvala. Čestitam Džordžu Lajanu poročilo je zelo dobro, nič ni takega, kar mi ne bi bilo všeč, če sploh, ko je potem imam nekaj malih pripomb in eno temeljno. Naprej pa se želim pritožiti, gospod predsednik, nič drug tega še ni omenil, ampak zelo se mi zdi narobe, da je odbor raz, za razvoj zavrnil podajanje mnenja v zvezi s tem, kajti to je zelo pomembno za mednarodni razvoj, da namreč, da pride do reforme SKP, sploh, če si želijo to vključiti v proračun SKP. Morda bi lahko koordinatorji uporabili svoje moči za to, da bi to zagotovili, kajti to bi bilo zelo korisno. Namreč, kar zadeva prikrajšana območja. To je omenjeno v poročilu in gre za nadomeščanje določenih, za neke določene geografske pomankljivosti. Đorđa ni treba opominjati, da je regionalno odločanje prav tako takšno, da ga je treba ustrezno upoštevati. Morda bi kolegi lahko vedeli, da nacionalni organi, ne nujno organi držav članic, delajo na tem. Kar zadeva kmetovanje, to smo že omenjali. Ampak kmetijski proračun je pod pritiskom, prebivalstvo je vedno več, tukaj so podnebne spremembe in ne moremo proizvajati oziroma podpirati dejavnosti, ki niso v zvezi s hrano. SKP mora biti v zvezi s proizvodnjo hrane, kajti drugače bomo dosegli slabe rezultate v zvezi za javno porabo, šlo bo za neočinkovito porabo javnih sredstev. Drevesa, ptiči, tobak in tako naprej, to ne more biti vključeno v SKP, kajti ne zadeva hrane, kar zadeva zeleno rast. Skrbi me, da če bomo v tem odboru poskušali storiti vse, potem ne bomo storili nič. Moramo biti realni. Proračun SKP je pod velikim pritiskom in če bomo dodajali cilje enega za drugim, potem na koncu ne bomo dosegli nič. In mislim, da se pojavlja tukaj velika nevarnost, da se generalni direktorat Agri podaja v preveč politik in potem nima, ne bo imel dovolj sredstva, da bi to izvedel tudi v proračunu. Tukaj imamo v mislih zeleno rast in mislim, da moramo mi tukaj v odboru razmišljati o tem, da bomo pripravili strukturne sklade za zeleno rast, ne pa da proračunska sredstva za SKP ponujamo temu. Hvala. Podaljnička in potem ga njete. Hvala lepa, gospod komisar, hvala, da ste prišli k nam v odbor in seveda želim čestitati tudi poročevalcu. Želim se vrniti na to, kar je komisar danes omenil in tudi na to, kar ste povedali na svoji predstavitvi in ob številnih drugih priložnostih. Najbolj zanimiva stvar, ki smo jo tukaj slišali danes, je bila besedica moramo. Moramo storiti to, moramo storiti ono. Ta obveznost je sedaj na dnevnem redu. Sedaj pa nam poskušate povedati celo, kako naj to storimo. In to je vprašanje, ki je zelo pomembno za naše kmetovalce. Sedaj je pravi čas za vas, gospod komisar, da podate nekaj odgovorov, ne samo nam, ampak da odgovore ponudite tudi kmetovalcem. Te odgovore morate predložiti na razpravi. Imamo stotine, če ne kar tisočev strokovnjakov v EU in tudi v komisiji, ki so zelo dobro opremljeni za razpravo teh ukrepov. To lahko potem tudi ustrezno ocenimo. Kmetje morajo sodelovati v tej razpravi, ampak mislim, da ne bi smeli pričakovati očeta od mojega očeta ali soseda, da mi govori, kaj moramo storiti v reformi SKP. Omenili smo, da je stanje na podeželju dramatično, ampak vse, kar smo slišali od vas danes, je to, da moramo stvar spremeniti. Ampak kako? To je zelo konkretno vprašanje v zvezi s tem, gospod komisar. V svoji predstavitvi danes ste povedali, da moramo doseči razmere, v katerih bodo plačila razdeljena pošteno. Kako? To je vprašanje, ki vam ga zastavljam. Da, seveda si vsi želimo, da bi bili pošteni, imamo proračun, ki je precej obsežen. In želel bi si, da to ostane na isti ravni. Zanima pa me, kako boste to storili gre za specifično in konkretno vprašanje, kako boste to storili. Kako bomo povezali plačila, ali bomo plačila povezali z ozemljem, z velikostjo ozemlja, ali bomo podpirali tiste kmete, ki proizvajajo organske pridelke. Kakšni so vaši predlogi? Mislim, da je zadnji čas, da razpravljamo o določenih specifičnih ukrepih. Veliko politikov in strokovnjakov razpravlja o tej temi. Slišali smo že veliko predlogov. Zgodovina nas lahko nauči veliko, ne samo na področju kmetijstva, ampak tudi na področju industrije. Zgodovina nas uči, da se lahko izgubijo neskončne količine denarja za nesmiselne dejavnosti. Včasih velja tudi, da če imamo omejena sredstva in jih potem učinkovito izkoristimo, lahko oblikujemo supersilo. Nekateri kmetje so bili uspešni pri tem, ne glede na to, da so imeli omejena plačila in je bilo njihovo stanje zelo težavno. Da, seveda, strinjam se to, s tem, da bi morali imeti veliko sredstev v proračunu za to in mislim, da bi morali imeti obsežen proračun za SKP, ampak še bolj podpiram zamisel o učinkovitem upravljanju teh sredstev. Veliko govorimo o tem, kako bomo porazdelili sredstva v teh skupnih proračunih. Povedati moramo, da to ni stoodstotno pošteno, ne vem sicer, kakšen je pošten odstotek, ampak razpravljati moramo, kako bomo razdeljevali denar, kajti drugače bomo končali v stanju, kjer bomo zahtevali vedno več denarja, tudi v letu 2014. Ampak temeljno vprašanje je, kako? Kako? To je torej moje vprašanje. Kako? Pari, no, Na to pa gospa Auken. Svēlos jums pateikties par jūsu klātbūtni komitejas sēdē. Tāpat arī uh, es gribu izteikt savu atzinību ziņot. Hvala lepa, gospod predsēdnik, un hvala za vašu prisatnost. Um, meet... Govorila bom v angliščini. Srečala sem se z veliko, srečujem se z veliko latvijskimi kmeti in povedal vam bom nekaj o razpravah. Prvič, naši kmetje podpirajo zamisel o umiku, odmiku od zgodovinskih plačil. Imeti moramo sistem, ki bo temeljil na jasnih in objektivnih kriterijih. Ampak vprašanje ostaja, kdaj. Naš poročevalec predlaga obdobje uvajanja do leta 2020, zato da se bodo kmetje lahko privadili na novo stanje. Kakor veste, kmetje in državljani ne samo v Latviji, ampak v vseh novih državah članicah prejemajo mnogo manj pomoči, zato se ne strinjajo s tako dolgim obdobjem uvajanja. Nič ni bolj stalnega od začasnih rešitev. Večkrat so že pozvali za pošteno in enako obravnavo vseh evropskih kmetov in sicer od naslednjega proračunskega obdobja naprej. To ni vprašanje za več neposredne podpore v evropskem proračunu. Gre za pošteno obravnavo v okviru poštenega sistema, tudi če bo to manj v absolutnih vrednostih. Gre za zagotavljanje poštene konkurence na notranjem trgu Evropske unije kot za je manje več denarja od davkoplačevalcev. Vendar, sama sem političarka in politiki razumemo, da nobena politika ni takšna, da bi lahko spremembe uvedli čez noč. Zato je nujno, da bo kakršno koli začasno obdobje uvajanja vodilo do poštenega sistema, ki bo končalo politiko različnih hitrosti na področju kmetijstva v Evropi. Samo tak cilj bodo podprli državljane. Kmetje v Latviji podpirajo tudi to, da se ne bi vrnili na vezana plačila v SKP. Spremembe morajo biti obsežne. Vsa neposredna podpora mora biti razvezana od proizvodnje brez izjem in brez nacionalnega sofinanciranja. In na koncu Latvijski kmetje prav tako menijo, da je načelo modulacije takšno, da ne sme biti del prihodnosti SKP, kajti resno spodkopava obstoj kmetov in enakih možnosti v različnih regijah in držav članicah. E Hvala lepa, zdaj pa gospod Ocnato pa Garcia Marques. Moramo spoštovati čas, ki ga imamo na razpolago, drugače ne bomo prišli do konca. Uh, uh, Hvala, gospod predsednik. Hvala, komisar, za vaše poglede. Lepo je videti, da verjamete v močno SKP, ki bo kmetijstvo popeljala v prihodnost seveda tudi sami veste, da je razumen proračun ključnega pomena pri doseganju tega. Na nek način ste odgovorili na vprašanje, ki sem ga želela zastaviti, namreč v zvezi z mlečnimi kvotami. Veliko kmetov na severnem Irskem, odkudar prihajam, se soočajo z velikim pritiskom na sektorju mleka. V severnem Irskem smo lani imeli izkušnje z najnižjimi cenami v zadnjem obdobju. Vesela sem, da ste že prej odgovorili, da vidite potrebo potem, da bi ohranili ukrepe na trgu za to, da rešimo to volatilnost cen. Vendar, prosim vas, da več pozornosti namenite sektorju mleka, kajti to je zelo pomembno, kajti veliko kmetovalcev ne bo moglo več nadaljevati dela če bo ta cikl visokih in nizkih cen se nadaljeval. Ne moremo govoriti o reformi SKP, če oni od tega ne bodo imeli korist. In še čisto na hitro, če se obrnem na poročilo Georgea Lyona. Hvala za vaše poročilo. Poročilo je zelo dobro, vendar postavlja vprašanja, ki lahko kmete na severnem irskem postavijo velike težave. George ve, kaj ti bil na severnem Irskem, namreč, da je eno najpomembnejših vprašanj v razpravi o plačili za enotne uh, kmetije. To je povezano z proizvodnjo hrane in to ni povezano samo z uporabo zemlišč. Boji, bojimo se vprašanja sofinanciranja. In to bi resnično lahko bil velik problem in ustvaril neenake pogoje za številne kmete, ki jih zastopam. Na severnem Irskem pravimo, da se hudič skriva v podrobnostih in nekaj časa bo trajalo, da ta vprašanja razrešimo, vendar zelo pomembno je, da Upoštevamo, kako pomembna je ta razprava, ne samo tukaj v parlamentu, ampak tudi v Westminsteru z našimi kolegi tam. Hvala. Hvala lepa, Garcia Perez na Top McGuinness. Hvala lepa, predsednik. Naj se še enkrat zahvalim komisarju in poročevalcu za razpravo, ki eh, jo zdaj začenjamo, gre za zanimivo razpravo. To mora biti razprava, ki mora, se mora zavedati velikih negotovosti, ki obstajajo eh, za, na področju eh, kmetijstva v Evropi. Gre za krizno obdobje. Kmetje, pridelovalci, rejci upajo, da bodo imeli od evropskih institucij, od komisije, od parlamenta Eh, ustrezne odgovore. Upajo, da bodo se bodo te institucije znale odzvati na velike izzive, s katerimi se soočamo. Uh, Eh, te izzive smo že opredelili tekom naše razprave, ugotovili smo, kako obstaja splošno soglasje okrog eh, vprašanja eh, prehramne varnosti, zaposlovanja na podeželju, prispevek pod njim spremembam. Vemo, kateri so izzivi, ampak zdaj moramo ugotoviti, kako nas se odzovemo na vse to, s tem, da kmetom damo neko gotovost, eh, tisto gotovost, ki jo potrebujejo za to, da lahko nadaljujejo svojimi dejavnostmi, glede na to, da trenutno obstaja velika negotovost, kot sem že povedala pogovarjamo se o vprašanjih v zvezi z neposrednimi plačili, to, da mislim, da moramo tudi biti zelo jasni, eh, kako bomo oblikovali novo perspektivo, kako bomo oblikovali novo SKP začenši od leta 2013. Vemo, kako se moramo odzivati na trge, moramo ugotoviti, katere so, kateri, kateri odnosi morajo biti vzpostavljeni za to, da bomo imeli večjo ravnotežje v prehrani ramni kmetijski verigi kaj ti kmete ne zanimajo samo neposredna plačila in pomoči, ampak želijo vedeti, kako se odzivamo na splošno, zato da pride večjega ravnotežja v tej prehrambni verigi, prehrambno-predelovalni verigi. Moramo se zavedati, da se moramo odzvati na te izzive in zaključujem z vprašanjem eh, komisarju. V vašem prispevku ste omenjali strategijo 2020 na zadnjem Evropskem svetu. Je bil govor eh, tudi o tem vprašanju in se je govorilo o tem, kako lahko nova SKP prispeva k uresničevanju ciljev 2020. Govorimo o prihodnosti Evrope, o kmetijstvu kot strateškem eh, sektorju. Torej ta nova SKP, kako se bo odzivala in kako bo prispevala k strategiji 2020. Gospa McGuinness, hvala lepa predsednik, zahvaljujem se poročevalcu in komisarju. Eh, ta razprava je zelo intelektualna in zanimiva, to da jaz bom postavljal nekaj ključnih vprašanj za naše kmete. Eh, torej, ti kmetje morajo imeti jasno vizijo na tem, kar počenjamo in če ne bomo posredovali jasnega sporočila kmetom, ki, poslu, ki nas poslušajo, bomo ustvarili samo še večjo zmedo. Moramo torej postopati počasi, razmisliti o vseh opcijah iz eh, vaših besed in iz javnega posveta svetovanja. Eh, lahko rečem, da eh, pravzaprav eh, imamo občutek, da pri vsem temu potrebujemo usmeritev, kaj ti ljudje ne morejo odgovarjati, če ne vedo točno, katera vprašanja so bila postavljena. Naši potrošniki zelo radi kupujejo visoko kakovostno hrano in včasih se ne zavedajo težav, s katerimi se spopadajo kmete. Torej, moramo razumeti, kaj bo, se bo izcimilo iz tega posvetovanja. Vsekakor, komisija mora imeti boljše instrumente, instrumente za napovedovanje prihodnosti, kajti kar zadeva nedavne trende, cenovne trende, eh, lahko ugotavljamo, da te cene samo padajo in eh, na to se moramo sreotočiti. Komisiji bi postavila neko vprašanje. Zanimivo je, da a, eh, kdaj a, se bomo posvetili posameznim vidikom, ampak moramo vedeti, a, ehm, kdo med proizvajalci dobi kaj. In torej več jasnosti bi potrebovali, če že želimo spremeniti sistem eh, plačevanja za javne dobrine, potem ali ne bi smeli nehati za trenutnim prerasporejanjem sredstev. Kaj ti nekateri kmetje recimo dobivajo več plačil glede na pretekla plačila in ali ne bi smeli nehati s tem pristopom, torej komisija bi lahko poskrbela za neko bolj poglobljeno analizo te distribucije plačil glede na nove uh, scenarije. In naj se navežem na dobro poročilo gospoda Lajona. Sicer tam ni zapisano zelo jasno, v katero smer se moramo premikati, ampak vseboje neka dobra splošna načela. Vsekakor, ko govorimo o členu 65 oziroma ko govorimo o, o točki o, 57 in 59, tam se sredotočamo na nekatere o, e, ukrepe. Potem, ko govorimo o, o točki 60 in govorimo o biogorivih, o biomasi, ne vem, če je vse to lahko zelo zanimivo vsekakor ni povsem jasno, kaj morajo početi kmetje v zvezi s tem. In še zadnja stvar, kar sem skoraj izčrpala v čas, ki ga ima na razpolago, moramo vedeti, da kmetje ne dobivajo poštene cene za to, kar proizvajajo. Če potrošniki tega ne plačujo, potem moramo najti alternativne kanale. In še zadnja stvar, zaskrbljena sem nad tem, da a, zdaj a, beseda z, e, zelen je novo zlato pravilo. Če vse, kar je zeleno, je dobro, a, ne vem, če je Eh, dejansko temu tako, ampak eh, moramo torej stvari eh, nekoliko razčistiti tudi z sistem. Hvala lepa, gospa Megines, na to pa še Daneli, se še nekateri drugi. Samo eno minuto imate na voljo. Hvala lepa, rad bi se navezal na nekaj konkretnega in česar se še nismo dotaknili. Poročilo Lajon je zelo dobro poročilo in eh, upošteva številne vidike eh, evropskega kmetijskega modela, to da ne omenja nekega dejstva. In sicer dejstvo, da Južna Evropa se nahaja v posebnih eh, okoljščinah, predvsem, ko govorimo o podnebnih spremembah. Glede na to, kar pravi komisija, Južna Evropa bo doživljala hude probleme. Dejansko um, moramo najti neke alternativne dejavnosti za ustvarjanje kmečkega eh, dohodka in eh, nek, recimo gozdarstvo, eh, zimski turizem in tako dalje. Vse to se bo skrčilo zaradi eh, dvigajoče se temperature. Moramo se torej posvetiti tem vidikom, kajti to pomeni, da nekatera področja ne bo imeli eh, možnosti eh, diverzificirati svojega dohodka zaradi učinkov podnebnih sprememb. To bo pomenili, da se ne bomo mogli več usmirjati v proizvodnjo javnih dobrin, kajti In zato mor, kajti moramo tudi ustrezno nagraditi to vrstno proizvodnjo, ampak videti je, da podnebne spremembe bodo določenim območjem oduzeli to možnost nekega bolj socialno-gospodarsko-trajnostnega razvoja. Tega se moramo lotiti. Obstaja hud problem nevarnost dezertifikacije. Kako lahko vse to dosežemo, ne da bi ustvarjali več izkrivljen in ne da bi oduzeli tem regijam možnosti, da razvijajo trajnostni model. Ali naj se odločimo za sofinanciranje ali pa načrpamo enostavno iz evropskega proračuna ali pa z nekimi nadomestili zaradi teh ovir, naravnih ovir, ki jih imajo, ali pa bi morali spodbuditi nekatere druge aktivnosti. Če je temu tako, o katerih aktivnostih se pogovarjamo, kako jih lahko podpremo. Hvala. Hvala lepa še nekaj govornikov. Hvala lepa. Torej, komisar je govoril o podnebnih spremembah, ampak eh, moram reči, da če si ogledamo zadnji dve zimi, pravzaprav ugotovimo, da pravzaprav do tega ni prišlo. In uh, tudi torej, dejansko ugotavljanja mednarodnih panelov uh, so, se vse spodkopavajo. Vsekakor torej, uh, pravzaprav uh, medtem, ko uh, kmetje bi morali uh, dejansko prispevati k zajemanju CO2, -ja, tega ne počenjajo in vemo, da dejansko iztrebki krav lahko povzročajo res uničujoče posledice ponekod, kot naprimer tudi v Veliki Britaniji. Torej, gospod komisar, v dokolikšne mere boste prisluhnili eni in drugi plati, enemu in drugemu zvonu. Hvala lepa, potem Rejmes, eno minuto, izvolite. GAP, Danes smo slišali, da bi SKP morala izpolnjevati pričakovanja družbe. To je zelo visoka zahteva, ki pa skriva v sebi tudi nevarnost, namreč da pride od do tujitve eh, z vsakodnevnimi praksami kmetovalcev. Poskrbeti moramo, da ta razprava ne bo stika, zgubila stika s tlemi in da to, kar bomo sprejeli, bo dejansko mogoče uresničiti tudi v vsakodnevni praksi v podjetjih. Namreč kmetovalcem moramo prepustiti čas, energijo in moč, da počnejo tisto, kar jim daje ime, da lahko kmetujejo in da lahko od tega živijo. E, to je tisti gost, ki ga od samih dreves včasih res ne vidimo. Zadnje na vrsti gospod Sihereski, eno minuto izvoli. Hvala lepa, dvoje razmišljanj. Ne smemo kritizirati. Uh, zgolj kritizirati preteklosti eh, skupne kmetijske politike. Potrebna je reforma, politiko moramo prilagoditi novim prihodnim pogojem, ampak govorimo o nekih stalnih spremembah in drugo razmišljanje. Obstaja neko soglasje med političnimi skupinami v različnih državah eh, članicah, tako kot je videti tudi, da obstaja soglasje v tem odboru. Če obstaja to soglasje, potem dajmo to, na to opozoriti tudi kmetovalca. Hvala. Bene, grazie. A questo punto... Hvala lepa. Eh, zdaj pa imamo samo še nekaj minut za Georgia Lyona. Eh, da eh, se nekako odzove, ne ravno na vse spodbude, ampak eh, naj si vzame par minut za to, da se odzove na različne prispevke in na to pa bom prosil gospoda komisarja, da poda nekaj ključnih besed. Hvala lepa, zdaj pa George Lyon, izvolite. Ja. Čisto na začetku naj se zahvalim vsem kolegom danes za njihove pozitivne prispevke k tej razpravi. Uh, Dejansko vidim, da na mnogih področjih eh, prihaja do soglasje v, tem, eh, v tej dvorani in eh, seveda sicer vse te premike, vse te opaske bom upošteval prihodni teden tudi v Strasburgu, ko se bom pogovarjal z poročevalci v Senci. Naj pojasnim eno ali dve točki glede na nekatera vprašanja, ki so bila postavljena. Nekaj postavljeno je bilo vprašanje v zvezi z golimi zemlišči. To dejansko se postavlja v nekaterih predeljih tudi na severnem škotskem oziroma na irskem, kjer imamo veliko hektarjev, kjer dejansko ne prihaja do plačil glede, glede na to, da na teh zemliščih kmetje ne zahtevajo ustreznih subvencij. In eh, to je vprašanje, ki se postavlja drugo vprašanje, ki je nekoliko bolj zapleteno, pa so, eh, ali naj vključimo tudi eh, tiste kmete, ki se v svojem prostem času ukvarjajo, ki imajo pač kot koničak predelovanje zemlje. To je drugo vprašanje, ki se postavlja. Postavljeno je bilo tudi še eno vprašanje v zvezi z postopnim uvajanjem sprememb glede tudi na pretekla plačila. To se navezuje torej na sistem plačevanja, ne pa na proračunske spremembe. Jaz nisem govoril o osnovnem uvajanju, kar zadeva dodeljevanje proračuna za obdobje sedmih let. Tukaj, jaz sem govoril o spremembah v starih državah članicah, ki prihajajo z sistema preteklih plačil na nove metode. Uh, Torej moram reči, da se zahvaljujem vsem za konstruktivne prispevke in upam, da bomo prišli do nekega sporazuma v tem odboru, kajti seveda mi imamo ključno vlogo pri oblikovanju eh, prihodnje eh, skupne kmetijske politike. Hvala lepa. Hvala lepa, George. Zahvaljujem se eh, kolegu tudi, ker je znal biti tako strnjen. In preden predam besedo komisarju in eh, preden se mu še enkrat zahvalim za njegovo prisotnost, danes naj vas opozorim, da datum, ki smo ga določili za predstavitev predlogu spremembe v zvezi s poročilom Lions, je 27. april. To je zadnji rok za predstavitev predlogov spremembe. 27. april je zadnji rok. Eh, to smo pomaknili nekoliko vnaprej, ker pričakujemo veliko število, veliko obseg predlogov sprememb, ki jih bo treba obravnavati. Torej, zdaj pa eh, z eh, velikim zanimanjem predajam besedo gospodu komisarju za zaključek te razprave. Še enkrat se mu zahvaljujem za navzočnost in seveda mu želim veliko, veliko uspeha pri svojem delu in predvsem zdaj, ko odpira to veliko javno posvetovanje o prihodnosti skupaj skupne kmetijske politike. Dragi Dacijan, eh, besedo imaš eh, zdaj ti. Izvoli. Uh, Hvala lepa. Eh, prav gotovo ne bom skušal potegniti zaključkov iz te razprave, kaj ti bomo imeli še druge podobne eh, razgovore. Nedvomno boste predstavili predloge sprememb, na to bo potekala še razprava na plenarnem zasedanju. Tako kot sem povedal na začetku, zelo cenim delo, ki je bilo opravljeno. Nedvomno bomo, bo poročilo eh, še dodatno iz, oziroma naš dokument bo še dodatno izboljšan na podlagi tudi vaših predlogov sprememb, sicer pa obstajajo morda določena razhajanja eh, v pogledih v zvezi z določenimi vidiki. Eh, zavedamo se torej, da komisija je pred veliko nalogo, ki bo morala skušati oblikovati dosledna stališča in hkrati tudi upoštevati razlike. Povsem je jasno to, kar je povedala gospa McGuinness, ki je povedala, da komisija bi morala biti natančnejša, jasnejša, bi morala podati jasnejše smernice. Soglašam s tem, komisija mora opravljati svojo ulogo to pogledno. To, da če mi oblikujemo prenatančno usmeritev od vsega začetka, potem ne bomo imeli več nikakršnega manevrskega pro, prostora in ne bomo imeli možnosti prisluhniti tudi pogledom druge strani. Uh, naj povdarim še enkrat, že sem začel razmišljati o teh stvarih, to sem že začel, ko sem prišel pred parlament eh, na javno predstavitev, ampak eh, torej takoj odgovoriti na vprašanja za preveč nadančnimi odgovori bi lahko tvegalo, da nekako pokoplje eh, prispevke tistih, ki imajo določene zamisli v glavi. Se pravi, da to vrstne diskusije in razprave, ki bodo še potekale, bodo koristne, ampak ne zato, da zapletajo stvari, ampak zato, da bolje opredelimo naše cilje. Da odgovorim na nekatera vprašanja, ki so bila postavljena med razpravo in da odgovorim tudi na nekatere pripombe v zvezi z neposrednimi plačili. In torej, <clears throat> torej kateri katero merilo, eh, za katero merilo se bom odločil ali bolje povedano, kako naj ponovno prerasporedimo neposredna plačila um, govornika ni več v dvorani, ampak uh, govornik je vprašal, kako naj bi ponovno prerasporedili neposredna plačila. Jaz bi raje rekel, zakaj naj bi sploh dajali neposredna plačila in uh, moramo torej razumeti, zakaj sploh želimo ponuditi uh, to pomoč, če ne najdemo jasnega odgovora na to vprašanje, bomo morali vsakič znova utemeljevati uh, neposredna plačila pred davkoplačevalci tisti, ki ne razumejo, zakaj dodeljujemo ta plačila. Jaz pa hočem, da ljudje razumejo, zakaj mi ponujemo to vrstna neposredna plačila. Moramo torej od vsega začetka vedeti, katere so cilje, ki jih želimo doseči. In šele na to bomo ugotovili, kako naj zagotovimo prerasporeditev teh neposrednih plačil. Kar pa zadeva vprašanja, ki niso neposredno povezana za prihodnost o SKP, naj vam vseeno dam nekaj odgovorov, recimo kar zadeva bilateralne dogovore, bilateralne sporazume z tretjimi državami in kako naj nadzorujemo uvoz iz tretjih držav. Mislim, da je gospa Garcia postavila to vprašanje. Bilateralni sporazumi, ki jih eh, vzdržujemo, tudi kar zadeva eh, predelke iz sredozemlje, predvidivajo neke varovalke, tudi kar zadeva sadje in eh, povrtnino. Imamo neko uh, zaščito, smo zagotovili neko varstvo, kar zadeva cene. Vsekakor so države članice tiste, ki morajo paziti za to, da se eh, skupnostna pravila eh, uveljavljajo. Španske oblasti, naprimer, razpolagajo z vsemi eh, orodi in eh, z vsemi instrumenti za to, tako kot ostale države članice, ampak seveda te, ta orodje je treba uveljavljati in to je neka odgovornost, ki je skupna, ki je deljena. Kar pa zadeva ravnotežje v prehrambni verigi, bomo imeli konkretno konkretne predpise. To, da kar zadeva mlečni sektor, imamo še nekoliko konkretnejše elemente po zaslugi dela skupina na visoki ravni in tudi kar zadeva potem pogodbeno moč v prehramni verigi, bom predlagal neke predloge pred predstavitvijo reforme SKP leta 2013, kaj ti bomo skušali postreči s hitrejšimi odgovori na konkretne probleme z instrumenti, s katerimi že razpolagamo. Gospod Tarabella, Eh, tudi eh, kar zadeva druge sektorje tam, kjer je poseg utemeljen. To bomo storili, bomo posegli, lahko tudi neposredno eh, postopamo z trenutno razpoložljivimi sredstvi in skušali bomo uporabiti te mehanizme na najbolj učinkovit način, zato da ne diskreditiramo sicer teh, da ne, bi, ne da bi diskreditirali teh mehanizmov učinki bi se lahko razvodenili, bomo videli, kako stvari potekajo srednjeročno. Če pa ti instrumenti niso dovolj natančni, jih bo, torej jih bo treba izpiliti, kaj ti bomo lahko srednjeročno posegli, ampak samo v okviru uh, instrumentov, s katerimi razpolagamo. Kar zadeva vprašanje gospoda Tabadžja, eh, naj povem, da je Evropska komisija varuha mm, evropskih pogodb in torej mora doseči do držav članic in do parlamenta, mora eh, le tem zagotoviti, da se zakonodaja uveljavlja. Obstajajo določeni elementi, ki zadevajo notranji trg in ki torej ne spadajo uh, na moje področje, uh, na, v moj resor. To zadeva dobrine in hkrati tudi ozemlja. Tukaj mora prihajati do jasnega uh, Eh, transparentnega pretoka. Vsekakor Evropska komisija mora upravljati eh, to svojo ulogo varuha pogodba. Svet je mm, sprejel določene sklepe in s tem zanemaril nekatere že obstoječe predpise, kar zadeva prost pretok dobrin, vključno tudi zemlišča. In komisija mora torej poseči, kajti ima to obveznost, ki izhaja iz pogodb. Mislim, da sem nekako izčrpal, uh, izčrpal vprašanja, torej tista vprašanja, ki niso bila uh, tesno povezana z reformo SKP. Uh, eh, prišel bom spet pred vas, da nadaljujemo to razpravo. In upam, da boste prisotni tudi na konferenci, ki jo bomo organizirali julija zato, da ugotovimo, ali prihaja, prihajajo na dan nove zamisli. Hvala lepa za povabilo danes. Um, z velikim zanimanjem sem odgovoril na postavljeno vprašanje in to bom storil tudi v prihodnje. Hvala. Grazie, interrompo solo per alcuni secondi. Per... Hvala lepa, naj prekinem samo za par sekund, ker potem uh, bomo obravnavali zadnjo točko na dnevnem redu. To so uh, na, na, načini nadzora držav članic nad izvajanjem izvedbenih pooblastil kobesije. Torej je uh, čisto kratko poročilo, ki pa ga moramo takoj obravnavati, ampak nadaljujemo čez eno minuto. siamo. Oproščam se, začnimo, ker imamo res samo še nekaj minut na razpolago, na to sledi seja koordinatorjev. Abbiamo l'ultimo punto all'ordine. Ja, zdaj moramo obravnavati zadnjo točko uh, na dnevnem redu. Prosil bi vas za nekaj minut potrpljena, predvsem bi to prosil koordinatorje, s katerimi se bomo sestali takoj po zaključku seje odbora. Kot veste, moramo izraziti neko mnenje v zvezi z. Um, vprašanjem, ki ga obravnava odbor Juri v zvezi z izvajanjem Lizbonske pogodbe. Ta predlog mnenja, ta osnutek mnenja stremi za tem, da se uveljavi uh, nov uh, prehod uh, torej iz starega komitološkega postopka na nova pravila, ki jih predvideva uh, pogodba, kar zadeva izvedbene ukrepe. Prosil bi vas, da a, ste pozorni na to, ker bomo o tem razpravljali v par minutah, ampak je zelo pomembna tema in to v skladu s členoma 290-291 podgovbe o delovanju Evropske unije. Torej, zdaj bom v nekaj minutah prebral to besedilo. In um, imamo časa do 15. aprila, torej eh, samo tri dni imamo na razpolago uh, za to, da predložimo morebitne predloge spremembo oziroma da spremenimo to eh, mnenje. Um, čisto na kratko bom prebral to besedilo. Prosil bi vas za pozornost. Drage kolegice in kolege, z vstopom v veljavnost Lizbonske pogodbe je Evropski parlament prejel polno zakonodajno um, pooblastilo na področju kmetijstva. Večkrat smo uh, opozorili uh, na to, da smo končno so zakonodajalci ob enakopravnih pogojih s svetom. Eh, Lizbonska pogodba je tudi eh, spremenila korenito eh, delovne metode Evropske komisije, predvsem tako imenovano tako imenovani komitološki postopek, ki bo moral biti nadomeščen z delegiranimi oziroma izvedbenimi akti. In to v skladu s členoma 290-291 pogodbe o delovanju Evropske unije. Torej, bodimo pozorni, medtem ko akti, uh, delegirane akte lahko Evropski parlament vedno ustavi oziroma lahko to stori tudi svet, kajti oba ohranjata uh, možnost, da izrazita svoj ne, svoje nespo, nesporazum, svoje naspro, nasprotovanje do tega, kar je predlagala komisija. Izvedbeni akti ne omogočajo parlamentu nikakršne možnosti, da poseže v zadeva. In pomembno je počrtati, da skupna kmetijska politika je politika, ki pokriva veliko večino eh, komitoloških aktov eh, Evropske komisije. Samo da povem, leta 2006, to je zadnje leto, ko razpolagamo s podatki, je bilo sprejetih strani komisije kar 1576 izvedbenih eh, torej, komitoloških aktov. In torej, Neka, gre ponekod za izredno pomembne eh, izvedbene ukrepe, eh, ne da bi parlament lahko lahko posegel v zadevo. V skoraj vseh ukrepih um, e, akti, ki zadevajo skupno kmetijsko politiko, se sprejemajo na podlagi tako imenovanega upravljalnega postopka, ki ne predvideva za parlament nikakršne uloge in ki zahteva neko kvalificirano večino držav članic za to, da se omogoči svetu, da nasprotuje predlogu, ki ga predlaga komisija. Torej, predlog komisije za to, da ureja um, izvedbene akte in to je stvar, v zvezi s katero uh, želim pritegniti vašo pozornost. Torej, predlog komisije, Evropske komisije za urejanje uh, izvedbenih ukrepov predvideva avtomatsko spremembo trenutnih upravljavskih eh, postopkov v izvedbene ukrepe ali izvedbene akte. Uh, Torej, uh, mislim, da ta avtomatska pretvorba ni sprejemljiva za naš odbor, kajti na tak način bi se izognili pravicam parlamenta in bi kaznovali, pred, kaznovali predvsem um, kmetijski sektor. Naj povem, da določeno število upravljalnih postopkov tudi za kmetijstvo bi lahko imeli značilnosti delegiranih aktov. In torej avtomatska prilagoditev na, na izvedbene ukrepe bi um, eh, oduzela vzela eh, parlamentu svoje pravice na podlagi eh, člena 290. Eh, in torej glede na veliko število imenovanih aktov in na zelo zapleten postopek ločevanja med delegiranimi akti, torej tistimi, kjer ima parlament pravico do veta in izvedbenimi akti, kjer parlament nima nikakršnega nadzora nad komisijo, pogajanja s komisijo in so zakonodajalcem eh, bodo morala potekati po posameznih primerjih, za vsak posa, primer posebej in ne da bi avtomatsko vse spremenili v izvedbene ukrepe. Torej, v tem mojem osnutku mnenja zato predlagam, da eh, črtamo deseti člen, ki ga predvideva predlog komisije in da predlagamo. Uh, Torej, namesto da bi predlagali to avtomatsko pretvorbo, ki je po mojem mnenju absolutno nesprejemljiva, komisija bi morala predlagati čim prej potrebne zakonodajne ukrepe za sprejemanje pravnega reda brez odlašanja. Predlagam tudi, da parlament za razliko tega, kar bi želela eh, Evropska komisija, bi moral vsaj ohraniti trenutne pravice pooblastila ob upoštevanju eh, komitoloških aktov, ki so povezani z temeljnimi akti sprijetimi po poslu dostopu soodločanja, kot naprimer pravica do nadzora in dostop do informacij. In prav zato, da pride do poln, popolnega informiranja, mislim, da eh, predstavniki Evropskega parlamenta bi morali imeti dostop do sej odborov predstavnikov držav članica, tako kot smo naprimer storili eh, za eh, primer eh, torej, eh, proizvodnje mleka. In, eh, Kot eh, so zakonodajalec Evropski parlament in ministerski svet, bi eh, morali imeti možnost, da nasprotujeta osnutku izvedbenega ukrepa, ki bi bil v nasprotju z namero so zakonodajalcev v Lizbonski pogodbi. In eh, torej na podlagi predloga eh, kmeti, eh, komisije. Eh, bi morali uporabiti eh, na podlagi eh, pač, regulativna postopka s pregledom. Po mojem mnenju pa eh, odločitev o tem, ali ne uporabimo postopek posvetovanja, ki dodeljuje komisije večje pooblastila ali pa regulativni postopek s pregledom, kjer imajo države članice več pooblastil, to bi morali prepustiti svetu in parlamentu, ker sta so zakonodajalca temeljnih aktov. <clears throat> Torej, dragi, dragi kolegice in kolegi, s tem mnenjem moramo še enkrat um, počrtati našo ulogo so zakonodajalcev. Uh, Polnopravni so zakonodajalcev tudi na področju kmetijstva in to v skladu z novimi pristojnostmi, ki jih imamo za Lizbonsko pogodbo. Komisija ne mora uh, še dalje odločati o prihodnosti evropskega kmetijstva brez demokratičnega nadzora Evropskega parlamenta. In s tem sem zaključil. Hvala. V redu, torej to je moj a, osnutek mnenja. Seveda imamo še tri dni in sicer do 12. 5, 12. ure 15. aprila za morebitne predloge sprememb. Mislim pa ni potrebno, da, razpir, da odpiramo razpravo v zvezi s tem, ampak moramo vzeti na znanje to dejstvo, kaj ti je temeljnega pomena, da a, a, pač ne, e, se ne odločamo enostavno za avtomatsko pretvorbo komitoloških postopkov v izvedbene eh, akte. Eh, odpiram razpravo, če imamo morda koga v dvorani, ki želi spregovoriti. Zdaj pa predajam besedo eh, gospodu Hesu. Najlepša hvala, gospod predsednik. Na kratko lahko povem, da um, moja poslanska skupina vaše stališče posebno podpira, ni mogoče, da bi bile odločitve sprejete brez sodelovanja parlamenta in eh, skratka popolnoma vas podpiramo. Albert, Hvala lepa, Albert. Naslednji govornik. Kapula Šantos. E Tudi skupine socialistov in demokratov zastopa enako stališče. V redu, hvala lepa. Mislim, da sicer bomo o tem tudi glasovali naknadno. Ne vem, če želi komisija spregovoriti. Ja, prosim, izvolite komisija. Eno minuto, ne več, ker moramo zaključiti. Imamo sejo koordinatorjev. Alo? Ouais. Euh, monsieur le Président, merci beaucoup. Je suis très bref et je serai très bref et seulement. Najlepša hvala, gospod predsednik, povsem na kratko samo kar zadeva deseti člen. Mislim, da je prišlo do nesporazuma glede tega člena. E, ideja za tem členom je, da pride do e, samodejne uskladitve, vendar pa s tem ne poskušamo postaviti pod vprašaj potrebe potem, da bi se nekateri akti pretvorili v delegirane akte. Komisija to razume. V, stop, v trenutnem komitološkem postopku so nedvomno področja, eh, kjer bo po novem postopku prišlo do delegiranih uh, aktov in uh, o tem bo se v ustreznem času uh, odločalo. Uh, ampak pravzaprav ne gre za to, gre samo za to, da uvrstimo obstoječe odbore v nov komitološki postopek. Sicer bi eh, tekom mesecev in let prišlo do eh, popolne zmede eh, starih in novih komitoloških postopkov. Torej, eh, ponovno podarjam, da eh, upam, da boste to ponovno preučili in da ne boste eh, Eh, zahtevali izbrisa desetega člena. Ta je namenjen zgolj temu, da bi se izognili z mediji eh, in eh, sicer pa bo prišlo do ponovne politične ocene v skladu z novimi postopki in sicer, ko bo pač zadeva aktualna. Zahvaljujemo se za to pojasnilo in eh, torej, torej eh, ponovna opredelitev desetega člena eh, s tem, da ne bi oduzeli parlamentu možnosti, da izraža svoje mnenje. Mislim, da to bi bilo nekaj zelo pozitivnega in torej z velikim veseljem bomo sodelovali z vanimi in pričakovali ponovno formulacijo tistega člena. V redu, hvala lepa, če ni drugih, prošen za besedo. Eh, imamo še nekaj dni na razpolago, da razmislimo, kaj ti o tem bomo glasovali na naslednji seji. V redu, potem eh, s tem zaključujemo sejo odbora in prosim koordinatorje, da ostanejo v dvorani za čisto kratko, eh, kratek sestanek brez tolmačenja sicer. Hvala lepa. Prossima riunione 3-4 maggio. Eh?